Začenjamo z zasedanjem. Lepo pozdravljam gospoda Timmermansa. To je zaslišanje pred odborom ENVI v povezavi z odboroma ITRE in TRAN. Obenem pa sta vabljena še dva odbora IKON in AGRI. Zdaj pa bom nadaljeval v francoščini. Dobro že poznate pravile igre. 25 vprašanj bo predstavljenih minuta 15 sekund za vprašanje in pa 45 sekund za dopolnilno vprašanje, če se vam bo to zdelo koristno. Temu predtem bo seveda najprej uvodni nagovor gospoda Timmermansa v dolžini največ 15 minut. Najprej nekaj besed o portfelju prvega izvršnega predsednika Evropske komisije, ki je bo odgovoren za podnebje, pa tudi za Evropski zeleni dogovor in znotraj tega dogovora za energijo, transport, zdravje, kmetijstvo. Šlo bo torej za veliko odgovornosti in znotraj zelenega dogovora bo to predstavljalo kar dva, dve tretjini evropskega proračuna. Številni so že toplo pozdravili to preureditev pristopa na Evropski komisiji. Prebrali smo tudi vaše pisne odgovore. In zdaj bom predstavil nekatere poglavitne točke. Osredotočili se boste na večletni finančni okvir. Sklicevali ste se na skupno kmetijsko politiko, ki je prvič umeščena v okvir zelenega dogovora in poleg tega ste v New Yorku veliko govorili o vprašanju krčitve gozdov. Odbor MV je že sprejel nekatere odločitve, začel z pobudami na tem področju. Na koncu tega uvoda bi vas spomnil na to, kar je povedal stric Spidermanom, gospod Timerman se seveda junak v politiki, in stric Spidermana dejal, da z veliko močjo prihaja tudi veliko odgovornosti. Vi imate veliko moči, zdaj pa morate seveda prevzeti na se tudi veliko odgovornosti. Najlepša hvala, gospod eh, predsednik, ampak ne nameravam zaključiti tako kot Spidermanov stric že na začetku filma. Spoštovane poslanke in poslanci, res sem se veselil današnjega zasedanja. O marsičem se moramo pogovoriti in tukaj sem zato, da bi pridobil vašo podporo in usmeritev. Vsi smo bili kandidati na evropskih volitvah maja. Svojim državljanom smo predstavili načrte za prihodnost in zdaj vi kot neposredno izvoljeni predstavniki imate na voljo pet let, da te načrte spremenite v resničnost. In tukaj sem danes z vami, upajoč, da mi boste dali vašo podporo, da odpravim svoje znotraj komisije gospe von der Leinove in dosežem obljubljene rezultate. Ampak, da to ne bo enostavno, je veliko pocenjena izjava. Soočamo se z izzivi, ki so res eksistenčni. To, kar moramo storiti, je nekaj, kar bo vse preobrazilo, spremenilo. Moramo ponovno zagnati našo družbo, obnoviti družbo, tako da bomo ohranili tisto, kar nam je najdraže in obeno moramo izboljšati okolje, za naše otroke, vnuke in prihodne generacije. Ne moramo si privoščiti tega, da te priložnosti ne bi izkoristili. Diagnozo teh izzivov bom prepustil drugim, oziroma se bom držal minimuma. Iskreno povedano, vsi povem, poznamo, za katere težave gre, vemo, kakšne so hude posledice za naše okolje, zdrave in prihodnost in vsi državljani želijo, da nekaj glede tega storimo. Zdaj pa moramo ukrepati. Državljani želijo, da Evropska unija izvaja ukrepe, ki bodo skladni z obsegom teh izzivov. Obenem pa morajo ukrepi upoštevati tudi nekatere praktične izzive, s katerimi se državljani soočajo vsak dan. To, da poskrbijo za hrano, da ukrepajo domove, da najdejo delovna mesta, da najdejo dobre šole za svoje otroke, da poskrbi za dostojno njego ostarelih staršev in ostalo. Njihov svet in naš svet sta isti svet. Vsi bomo uspeli le, če bomo sodelovali. Če zanemarimo eno, bomo oboje trpeli. In zato, če boste potrdili komisijo von der Leyenove, bomo poskrbeli za to, da bo v sredo te preobrazbe pravičen prehod. Pravičnost bo v sredo naše politike in vse prihodne delo bomo utemeljili na načeljih pravičnega prehoda. Potrebovali bomo sklad za pravični prehod, zato da bomo podpirali ljudi in skupnosti, ki so najbolj prizadeti, vključno s tistimi v industrijskih, premogovnih in energetsko intenzivnih regijah. Naša naloga je, da jasno ponazorimo državljanom, da zeleni dogovor lahko reši težave in izboljša življenja že zdaj, in ne šele čez 20 ali 50 let. Čisti zrak v, naš, čist zrak v naših mestih in čista voda v naših rekah in oceanih, to potrebujemo, če želimo živeti bolj zdrave življenje na planetu, ki bo zdrževal celotno človeštvo, kjer bo gospodarstvo raslo v interesu vseh, ne le peščice ljudi. Delovno mesto potrebujemo za vse. Na kratko, Evropski zeleni dogovor mora Evropa postaviti na pravi tir do trajnostne prihodnosti. Poskrbeti moramo, da bo Evropa poskrbela za vse. Naša ambicija je, da bo Evropa postala prva podnebno neutralna celina. To lahko dosežemo do leta 2050, če bomo dobro načrtovali politiko in začeli s tem delom takoj. Naslednjih pet let bo bistvenega pomena. Predlagal bom podnebno zakonodajo že v prvih stotih dnevih in bom ustoličil zakonodajo, Evropske unije glede podnebne neutralnosti do leta 2050. In na ta način bomo poskrbeli tudi za dolgoročno usmeritev naše politike. Tako bomo začeli delati tudi na dvigovanju ambicij do leta 2030 in kar se da hitro bomo predlagali zakonodajne besedila, ki nam bodo pomagali zmanjšati emisije za vsaj 50 odstotkov ali celo 55 odstotkov. Pregledali in posodobili bomo obstoječo podnebno in energetsko zakonodajo. Jasno je, da moramo razmisliti tudi o dodatnih ukrepih, s katerimi bomo dosegli svoje cilje. Čistejši transport, manj energetsko potrošnih zgradb in bolj vzdržen prehrambeni sistem. Ne moremo si privoščiti luksuza brezkrbnosti, ampak po drugi strani prav tako ne smemo obupavati. V primerjavi z letom 1990 je Evropska unija zmanjšala emisije toplogrednih plenov za 22 odstotkov, naše gospodarstvo pa je zraslo za 58 odstotkov. Ponazorili smo, da soočanje z podnebnimi spremembami ne škodi evropskemu gospodarstvu, zdaj pa moramo zvišati ambicije. To je nekaj, kar lahko storimo. Imamo znanje, spretnosti, možgane, ljudi in moramo zbrati tudi ustrezno politično voljo v vseh državah članicah lahko bi vam predstavil še dodatne cilje in odstotke, lahko bi govoril o razširitvi scheme za trgovanje z emisijami, ampak tega se bomo še lotili. Najprej pa bom omenil, kaj lahko zeleni dogovor stori za evropske državljane, naprimer za najemnike socialnih stanovanj ali pa lastnike nepremičnin. To so tisti, ki se že zdaj soočajo z velikimi težavami pri plačevanju svojih računov. Govorimo o več kot 50 milijonih evropejcev, kar je za mene popolnoma nespremljiva številka. Ne smemo zviševati njihovih energetskih stroškov, moramo jih zmanjševati in to je čisto možno, če bomo bolj energetsko učinkoviti. Skupaj z državami članicami in regionalnimi ter lokalnimi prisotnimi organi moramo razmišljati o velikih obnovitvenih projektih, obenem pa moramo plačevati tudi za izolacijo, dvojno za steklenitev zasteklitev in namiščanje solarnih panelov. Moramo vzpostaviti tudi pravične finančne skeme skupaj z EIB in InvestEU, zato da prebivalci ne bodo prisiljeni vlagati na več deset tisoč evrov že vnaprej. Tega nimajo, ampak te investicije bomo podprli za ustreznimi kreditnimi linijami in potem bo mogoče te stroške postopno odplačati. S takimi pobudami bomo zmanjšali energetske račune in obenem bodo zgradbe veliko bolj udobne in pametne. Potem pa tudi javne zgradbe kot šole in bolnice, tudi te morajo biti upravičene za podporo in mimo grede vse te renovacije bodo ustvarjale stabilna in lokalna delovna mesta. Nacionalne pobude, lokalna delovna mesta z, javnim, z podporo javnega financiranja in zasebnega financiranja ter evropskimi programi znotraj katerih bomo izmenjavali tudi znanje in zmogljivosti. Tako lahko Evropski zeleni dogovor dela za ljudi. Spoštovani prijatelji, naši državljani vedno večji meri živijo v mestih, ampak radi tudi uživajo v naravi in preživljajo prosti čas v naravi in skrbi jih to, kar se dogaja okoli njih, tudi v našem ekosistemu. In vsi so zelo zaskrbljeni, ne glede na to, ali gre za ptice, za čebele v naših mestih in na deželi, potem korale, grebene in tako dalje. Vse to uničujemo in pobijamo prehitro. To je treba zaustaviti. Zato bomo predstavili robusten in ambiciozen načrt oziroma strategijo za biotsko raznovrstnost do leta 2030. Evropska unija mora zagovarjati čim bolj ambiciozne zaveze na naslednji konferenci strank za biotsko raznovrstnost OZN na kitajskem oktobru naslednje leto. In mi moramo prevzeti vodilno ulogo pri tem delu. Doma lahko to storimo, naprimer v prehrambenem sektorju. In to bomo podprli tudi z pobudo komisije od kmetije do vilice. Ampak storiti moramo še več. Požari v Amazoniji in pa v nekaterih gozdovih v central, Srednji Afriki in Jugovzhodnji Aziji, to nas je soočilo z izjemnimi razmerami in vedno večjo nujo, da zaščitimo naše gozdove. To so globalne dobrine, in ne smemo kazati s prstom na druge, če smo za to storili premali. Imam za misel, moramo očistiti zrak z drevesi, ohladiti moramo mesta, poskrbeti moramo za jemanje in skladiščenje CO2, poskrbeti za živali, ustvariti moramo več gozdov, več zelenih površin v naših mestih, moramo to spremeniti tudi v evropski načrt, tako da bo vsako mesto, vsaka regija imela koristi od izmenjave najboljših, najbolj uspešnih praks po celi Evropski uniji. Zeleni dogovor ne mora zadevati le mednarodne biotske raznovrstnosti in pa konferenc na tem področju, ki so dale stran, ampak mora zadevati resničnost okoli nas. In bistvo tega je, da smo lahko vsi del tega na opremljiv način. In zeleni dogovor mora biti koristen tudi za zdrave naših državljanov. Evropa se mora premakniti proti okolju brez onesnaževanja. Moramo se soočiti z okoljsko degradacijo in onesnaževanjem, moramo se soočiti z zrakom in pa kakovostjo vode, moramo se soočiti z škodljivimi kemikalijami in tako dalje. Ali ste vedeli, da je več kot 400 tisoč prezgodnih smrti na leto posledica slabe kakovosti zraka? Kako se lahko zaščitimo pred tem? Če želimo zaščititi zemljo, moramo prenehati tudi z prekomernim črpanjem omejenih virov. Moramo nadaljevati z delom na krožno gospodarstvo in izkoristiti vs potencial nizko ugličnega gospodarstva. Predlagali bomo novi akcijski načrt za krožno gospodarstvo, se osredotočili na trajnostne proizvode in uporabo virov in obenem bomo spodbujali sektore za visokim učinkom, kot je tekstilni sektor in pa gradbeni sektor. Tudi tega moramo prenoviti. Transport, poleg tega, je eden od največjih onesnaževalcev v našem gospodarstvu. Seveda so ljudje od transporta odvisni. Tega se zavedam, zato si ne želim Evrope brez avtomobilov. Želim si avtomobilov, ki ne bodo oddali emisij v Evropi in obenem morajo ljudje uporabljati čista prevozna sredstva. Moramo tudi zmanjšati emisije v letalskem sektorju in pa pomorskem sektorju. To pa bo zahtevalo previdno uporabo orodij. Investirati moramo na primer v železnice. Zakaj ljudje preživijo več časa na letalih, ko čakajo na let, kot ga preživijo dejansko med letom? Deloma zato, ker je to ceneje in ker ne plačujemo za druge stroške. Naš planet enostavno ne more plačevati tega dolga. To ni grožnja za prometni sektor, to je ponudba temu sektorju želim dati možnost, da začne uvajati čisto infrastrukturo. Evropska unija mora biti najboljši transportni sistem na svetu. Zeleni dogovor bo uspešen le, če bodo vsi evropejci del njega, če bo zeleni dogovor prišel bliže naših domov, v naše domove. In zato bo Evropski podnebni pakt postal temelj novega zelenega dogovora. Ta pakt bo združeval pobude in zaveze iz skupnosti, podjetij in soseščin. Izmenjavali bomo znanje in podatke ter si pomagali pri deljenju najboljših praks. Poglejte, kaj smo dosegli za mobilizacijo državljanov v primeru kampanje, tokrat bomo glasovali, this time I'm voting. Poglejte, kako deluje odbor regij, kako delujejo nevladne organizacije, ki mobilizirajo ljudi in predstavljajo konkretne rešitve. Še bolj pomembno, pogledajte, kaj počnejo naši otroci. Ustvarjajo globalno gibanje z zanosom, ki bi lahko spremenil svet v nekaj boljšega. Vsi lahko vodimo za zgledom, za dobrimi izbirami bomo spodbujali tudi druge k temu, da nam sledijo. Ničesar, nič se ne more primerjati s tem, kot da nas navdahnejo naši otroci. Dragi prijatelji, Večinoma sem govoril o tem, kaj lahko storimo v Evropi, ampak pomembna je tudi velika mednarodna razsežnost. Tudi druge moramo prepričati, da bodo povišali svoje ambicije. V polni meri sem zavezan k krepitvi naših mednarodnih podnebnih zavez in izvajati moramo tudi vse okrepe na poti do ciljev trajnostnega razvoja. Za zelenim dogovorom lahko Evropa vodi z ustreznim zgledom. Uvesti moramo tudi obdavčitev oglika in kot gospodarski velikan, kot vele sila, moramo uporabiti ustrezne vzvode in argumente, tako da bomo na koncu koncu pokazali, da bo to bolje za vse nas. Spoštovani predsednik, spoštovani poslanke in poslanci, naš cilj je dolgoročen, ampak moramo poskrbeti za kratkoročne pobude. Seveda je v redu, ko se trudimo preprečiti uničene sveta, ampak moramo poskrbeti tudi za to, da bomo poskrbeli za preživetje ljudi, ki jih skrbi ali bodo preživeli do konca meseca. Potrebujemo preobrazbo, reforme in to bo zahtevalo tudi sodelovanje, odločenost in pa iznajdljivost. Ne pravim, da bo vse to enostavno. V Evropi ni prav nič enostavno, vsaj nič, kar je kar vredno. Vse, kar je kar vredno, je komplicirano, ampak to je ta veliki ziv, zaradi katerega smo tu. Če bi bile stvari enostavne, ne bi potrebovali parlamenta in komisije. Je pa to tudi pravilno. In danes sem tukaj kot vaš partner, kot vaš prijatelj, pripravljen sem odgovarjati na vaše vprašanja, tako da bomo lahko zgradili svetlejšo prihodnost. Mislim, da to dolgujemo evropskim državljanom. Hvala. <clears throat> Pa bomo pričeli s prvim krogom vprašanj strani koordinatorjev in uh, drugih predstavnikov. Pričeli bomo z LLS Ester Delange. Hvala. Hvala lepa. Kandidat za podpredsednika, že smo prisluhnili uh, delno vašemu. Uh, programu. V vaših pisnih odgovorih ste povdarili, da vaši stari starši so že doživeli prehod, ko je prišlo do zaprtja premogovnikov eh, na jugu Nizozemska. Sicer vemo, da zaprtje eh, rudnikov v tisti regiji eh, še vedno daje čutiti določene posledice. Torej, eh, se pravi, da eh, še vedno je treba plačevati za eh, te dogodke. Ali bomo še imeli neko industrijsko dejavnost v tistem delu? Imate ambiciozno politiko tako na področju industrije kot tudi okolja. ELS meni, da je potrebno, da upoštevamo tudi industrijske dejavnosti hkrati z okoljem. Kako boste združevali to dvoje v skladu z delovanjem kolegice Vestager? Kako boste zagotovili to sinergijo med okoljem in industrijo? Um, ehm, fajn, da lahko tudi v nederlandskem uh, mag antwoorden. Um, ja, ik kom inderdaad uit de mijnstreek. En mijn grootvaders waren alle twee mijnwerkers. En toen die mijnen nog open waren, was de stad waar ik vandaan kom, Heerlen, was de tweede rijkste stad van Nederland.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 Eh, kako boste na tak način pripričali Poljake, kako jih boste postorili. Naša uloga na Poljskem, na Slovaškem, v Grči, v Španiji, torej a, eh, naše delo bo usmirjeno ravno v to, v tiste države, ki bodo morali prej ali slej. A, eh, zapustiti in pozabiti torej na premog in na premogovnike. Moramo jim pokazati neko novo možnost, neko novo perspektivo, kako lahko lahko uh, se uh, na, odpravijo po poti novega gospodarstva. Razmere na slovaškem, na polskem so naklonjene uh, in to zlasti v premogovniških regijah in torej seveda moramo zagotoviti tem regijam tudi neke nove možnosti in ne jih samo prepustiti same sebi. Potrebno je, da ustvarimo novo krožno gospodarstvo v teh regijah. Naprimer, na tem lahko delamo. To lahko delamo zelo konkretno. Invest, eh, EU že razpolaga z precejšnjimi znanji. Moramo torej ustvariti mehanizem prehoda in eh, zagotoviti, da eh, bo, eh, bodo ljudje dostopali do teh skladov na ciljni način. Zato bomo potrebovali več zasebnih sredstev, ampak tudi več evropskih sredstev in nacionalnih sofinanciranj. Uh, Ko se pogovarjamo tudi o večletnem finančnem okviru, bomo morali biti sposobni prepričati, da to, kar predlaga komisija in kar predlaga, ta, predlaga tudi parlament, je bistvenega pomena za to, da v Evropi ustvarimo novo uh, ekonomijo. Hvala lepa. Uh, gospod eh, Timmermans, prosim, da se držite časa, ki ga imate na voljo za svoje odgovore. Uh, zdaj pa je na vrsti gospa Gutland za skupino S in D. Hvala lepa. Torej, kandidat za prvega izvršnega podpredsednika. Eh, naj povem, da bom govorila švedsko. Naslednjih pet let eh, bo bistvenega pomena za novi Evropski zeleni dogovor glede na izzive, s katerimi se sooča Evropa. Vi boste neke vrste Greta Thunberga v primerjavi z preostalo komisijo in zato moramo računati predvsem na mlade ljudi, ki dan danes v Evropi zahtevajo, da se Evropska unija odloča za bolj odločne korake, eh, predvsem, ko gre za ukrepe, ki jih je treba sprejeti, zato da ohranimo eh, povišanje temperature na eh, zgornjo mejo, pod zgornjo mejo 1,5 stopinj. Hkrati pa moramo tudi povečati naše ambicije do leta 2030, če, če želimo sploh imeti kakšne možnosti. Političnih, v političnih ciljih komisija predlaga dvotirni pristop, ko gre za vprašanje ciljev za leto 2030 in to ustvarja predsečne preglavice tudi v praktičnih in političnem smislu. Uh, Eh, sprašujem se, kako se boste uh, pač, uh, lotili izziva svojih prvih stotih dni v svojem mandatu, kako boste odločali o svojih ciljih za to, da bomo prišli do cilja 55 odstotnega zmanjšanja. Sorry. Naši argumenti bodo veliko bolj prepričljivi, če jih bomo podprli z znanstvenimi ugotovitvami. Zato zbiramo vse informacije, ki jih potrebujemo. Eh, zelo bi bil presenečen, če te informacije bi nas privedle do drugačnih eh, zaključkov glede tega, da potrebujemo zmanjšanje, ki bi bilo nižje od 55 odstotkov do leta 2030. Potrebujemo torej neko analizo in jo upravljamo in eh, ravno v tem trenutku vse to poteka človeka. Torej, zato smo kot komisija si zastavili cilj 50 odstotkov, ampak raje bi videli, če bi nam uspelo to povečati na 55 odstotkov in zelo bi bili presenečeni, če bi znanstvene ugotovitve pokazale, da nam ni treba zmanjšati emisij za 55 odstotkov do leta 2030. Torej, eh, pravzaprav gre za to, da širimo glas od usta od usta, da najdemo pravo pot eh, in to moramo eh, evidentirati tja do leta 2050. Cilj, eh, ki smo si ga zastavili, ni nič enostavan. Moramo gledati pa po korakih in ne se osredotočiti samo na končni cilj, to je leto 2050. Hvala lepa. naj ponovim še svoje vprašanje. Želeli bi postaviti tudi še dodatno vprašanje. Potrošnik želi imeti možnost tudi trajnostne izbire, želi tudi spoznati, kako posamezni izdelki vplivajo na okolje in ne samo evropski izdelki, ampak tudi drugi izdelki, ki jih uvažamo iz drugih držav. Veste, da potrošnik, ko kupuje, želi vedeti, kaj kupuje z ozirom na okolje in kako to vpliva na podnebje. Ali soglašate s tem? da Evropska unija eh, zagotovi več informacij o proizvodih in torej ne samo o evropskih proizvodih, ampak tudi o uvoženih proizvodih. Torej v distribucijski verigi bi morali biti bolj, veliko bolj natančni glede informacij. Naj odgovorim torej še spet na prvo vprašanje. Moramo a, eh, imeti. A, eh, dorečeno stališče eh, pred naslednjo konferenco eh, podpisnic v Glasgowu. To je moja ambicija. Kar pa sedeva drugi del vašega vprašanja, soglašam in potrošnike moramo bolje obveščati. Moramo, samo na tak način bomo lahko tako hitro sprejeli tudi novo zakonodajo, tako kot smo storili v, v primeru eh, nove zakonodaje v zvezi s plastičnimi proizvodi. Potrošniki želijo vedeti, kaj dajo na svoje mize, ko eh, se spravijo kosilu, naprimer. Naši državljani želijo vedeti, kako to vpliva na podnebje, eh, ampak želim imeti možnost jim prej ali slej zagotoviti, da ti proizvodi ne povzročajo krče čiščenja gozdov, tega zdaj ne morem storiti. Uh, vemo, da 80-odstotna stopnja uh, eh, krčenja gozdov je rezultat uh, tudi uh, požigov za pridobivanje novih ornih površin in uh, vse to je povezano tudi z živinorijo. Torej, to je bistvo vsega, moramo ustrezno informirati naše uh, potrošnike. Za stranko Renew, gospod Torvalds. Hvala lepa. Verjetno jutri bomo prebrali v časopisih članke o tem, bodo, da pač se je Franz Timmermans postavil pred odbor Envi in torej dobrodošli na šov nekako. Torej, oglejmo si najprej cilje za leto 2030. Verjetno se eh, nahajamo pred popolnoma drugačno situacijo. Kako razmišljate o poti naprej? Ali uh, boste potrdili odločitev v zvezi z eh, schemo ETS podnebnim, uh, podnebnimi ukrepi in uh, torej zato, da bomo nemudoma uh, izvrševali obveznosti iz Pariškega sporazuma? Ali mislite, da fleksibilnost, ki je zajeta v zakonodaji, zadovoljiva za to, da si omogočimo doseganje ciljev za okno v letu 2030? ali pa mislite, da a, moramo a, upoštevati tudi spreminjajoče se okoliščine v drugih zakonodajah. V enem primeru verjetno boste kritizirani, ker boste ustvarjali nedosledno zakonodajo in ker ne boste pomagali podjetjem, da uveljavljajo svoje naložbe, v drugem primeru pa vas bodo kritizirali, ker ste nesposobni eh, brati to, kar je zelo jasno zapisano vse posod in kar je vsem na očeh. Hvala lepa. Hvala. Torej, ja, mislim, da digitalna izbira ni izbira med enim in drugim. Lahko zberemo tudi oboje. Seveda moramo razširiti schemo ETS tudi na pomorstvo in na letalstvo, ampak eh, imamo že zakonodajo, ki nam daje možnost, da se osredotočimo tudi na poostritev obstoječih ukrepov. Moramo tudi pregledati direktivo o energetiki, številne druge direktive direktive bo potrebno pregledati, ampak mislim, da ne gre za to, da izbiramo med enim ali drugim. Eh, pravzaprav eh, dobra rešitev bo vedno eh, neke vrste mišanica različnih pristopov in vsekakor ne smemo zamujati nikjer. Industrija pravzaprav tudi podpira, industrija je pokazala, da razume vse posod po celem svetu, da moramo okrepiti te ukrepe, da jih moramo poostriti, da moramo oblikovati celo strožje predpise. Uh, IPCC jasno kaže v to smer in če želimo, da preprečimo, da presežemo povišanje temperature na več kot 1,5 stopinje, potem moramo ukrepati za obstoječo zakonodajo, včasih s tem, da ustvarjamo novo zakonodajo, ampak veliko moramo postoriti prav z vašo pomočjo. Torej, a, moram reči, da Evropski parlament in svet a, se zelo hitro pomikata a, v smer, a, ki, za kat, ki jo zagovarja tudi javnost dan danes. Hvala lepa. Nedvomno vaši izzivi imajo tudi proračunsko razsežnost, kajne? mikrofon zagovornika, prosimo. Potrebujemo 200 milijard letno, da zadostimo, da poskrbimo za te ukrepe države članice. Pa nekako uh, zanemarjajo ta vidik uh, oziroma niso tako zelo pripravljene prispevati. Zato moramo kaj postoriti. Ja, nedvomno, ampak tudi nizozemska vlada je. Uh, pač a, potrdila, da moramo doseči stopnjo minus 25 odstotkov do leta 2030. In torej države se zavedajo, ampak moramo tudi hkrati skrčiti stroške. Ampak vsi imamo možnost, da oblikujemo predlog za večletni finančni okvir, v kater, kamor bomo zapisali, da bomo morda potrosili nekoliko manj, ampak več denarja pa bomo namenili za prehod, eh, za prehod na trajnostno gospodarstvo. In to bo nova priložnost za državljane, ki bo privlačna. Mislim, da obstaja možnost pogajanja na tem področju in to bo zanimivo za več držav, vključno za mojo. Je pa še druga nizozemska perspektiva, pas Eichhut za zelene. Izvolite. Hvala lepa, gospod Timmermans. Tukaj za vami sedim. Dober večer vsem. Hvala lepa za vaš uvod in va, za vašo navdihujočo prezentacijo eh, zelenega dogovora. Ampak jaz se osredotočim zdaj na um, podnebni zakon. Kaj lahko storimo uh, v naslednjem letu, to je zadnje leto pred začetnim, začetkom uh, uveljavljanja pariškega sporazuma? Torej, glede na analizo, vi ste govorili o zmanjšanju za 25 odstotkov strokovnjakov. Se pravi, eh, rekli ste, da eh, ne, se ne boste odločili za dvotirni pristop. Rekli ste najprej, da bi se osredotočili na prvo zmanjšanje, potem pa ciljali na zmanjšanje za 55 odstotkov do leta 2030. Torej, če si ogledamo vse eh, možnosti, smo že dosegli to zmanjšanje za 50 odstotkov. Vse analize že kažejo na to, da zmanjšanje za 50 odstotkov pomeni, da pravzaprav poslujemo kot običajno. Kdaj boste oblikovali svoj eh, podnebni zakon prihodnji leto, zato da zagotovimo še dodatno zmanjšanje teh izpustov? Ali to lahko poveste jasno in glasno? Ja, bas je vedno bas, čudovito. Res a, n, zelo zahtevno vprašanje. Torej, gledajte, moje vprašanje, moje stališče je naslednje. Soglašam z vami, ko trdite, da ne bomo imeli dovolj časa za to, da a, razvijamo dva različna pristopa. Ampak a, moram hkrati povdariti, da. Prehod z 50 na 55 odstotno zmanjšanje pomeni, da zahtevamo res a, a, uveljavitev zelo strogih dodatnih ukrepov in a, analiza a, je nujno potrebna. Komisija mora najprej poskrbeti za to in ravno v to smo se podali. In zato sem to jasno povedal pred parlamentom. V tem kontekstu želim povdariti, da to, kar je pomembno za me, je to, da Evropa ima neko stališče, ki je smiselno na mednarodni ravni in da je lahko vodilna na podlagi tega stališča. Zato moramo biti biti pripravljeni na srečanje COP v, v Glasgowu v drugi polovici naslednjega leta. To je moj cilj in to je tudi pot, po kateri želim hoditi. Želim biti zelo jasen. Mislim, da bi bilo zelo a, presenetljivo, če bi prišli do drugega zaključka na podlagi znanstvenih ugotovitev, čež da potrebujemo neko zmanjšanje, ki ne bi znašalo 55 odstotkov, ampak manj. Ampak, a, seveda, to stvar moramo temeljito poglobiti. Hvala. Ne bomo govorili več o 2030, ampak nekoliko bomo govorili o podnebni zakonodaji. V prvih 100 dneh naj bi dobili predlog, zaenkrat pa slišimo samo mm, besede o podnebni neutralnosti. Ampak eh, s tem se je strinjala že trenutna komisija. Zanima me, kaj lahko pričakujemo na področju podnebne zakonodaje. In naj vam podam nekaj predlogov, kajti komisija je to v svoji dolgu ročni strategiji to že predvidela. Vsi novi avtomobili morajo biti do leta 2040 brez izpustov. To pravi analiza komisije same. Mednarodno, eh, mednarodni pomorski promet mora prav tako prispevati in izpusti iz letalstva morajo pasti za 55 odstotkov. Do 2050 je to nekaj, kar lahko pričakujemo v podnebni zakonodaji, zato da poskrbimo, da bo tudi prometni sektor zdaj prispeval svoje. In zanima me, ali bo odgovornost ostala v rokah GD za podnebje, kajti to potrebujemo za ETS. Hvala, najprej čisto jasno, dodatni ukrepi bodo potrebni na številnih področjih, vključno sektor pomorstva in letalstva. To bom moral še preučiti, namreč koliko lahko vključimo v podnebno zakonodajo. Nekaj časa sem želel, te, želel temu nameniti. Ne želimo si, da bi imeli pač samo prazna beseda 2050 podnebno neutralnost. Naj gre tudi za to, koliko manevrskega prostora bomo zagotovili državam članicam, zato da izberejo pravo mešanico politik na nacionalni ravni. To je proces, ki ga bomo začeli izvajati zdaj. Signali so jasni in to nam bo pomagalo tudi v tem procesu. Parlamentu bom predstavil osnutek podnebne zakonodaje, ki bo šla čim dlje. Ne bomo navedli samo, kje želimo biti do leta 2050, ampak tudi, kaj želimo doseči vmes, kakšni bodo vmesni koraki pred letom 2050. Hvala, ide Silvija Sardone. Signor Timmermans. Dobar večer. Gospod Timmermans, videti je, da ta komisija pravzaprav uh, z navdušenjem gleda na Greto Thunberg, ampak videti je kot, da je neke vrste um, primer študentov, dijakov, ki gredo na demonstracijo in sploh ne vedo, zakaj so uh, zašli tja. Ampak ali ste kdaj zares računali, kaj pomeni uh, doseči podnebno neutralnost sveta 2050 s svetom, ki ne bo več več ustvarjal um, to, toplogrednih plinov in izpustov uh, v nekaj letih. Zato je poskrbela revija Forbes. Pomeni, da moramo domestiti približno eno megatono uh, fosilnih goriv na dan in to za obdobje 31 let. Ob upoštevanju potrebe po energiji v naslednjih letih to pomeni 1,6 megatona. Čemu to odgovarja? Nekaj primerov. Naprimer, izgradnja teh nuklearnk uh, eh, za uh, vsake tri dneve za 31 let oziroma namestitev uh, eh, veternic za obdobje 31 let. Uh, nevarnosti za okolje se niso osredotočene samo v Evropi. Kar m, mm, bi rekli o Kitajski naprimer, in Indiji, ki sta v zadnjih letih skoraj podvojili uh, izpuste CO2. Kaj pa ostale države, m, mm, kot, tudi v Evropi? Evropi, kot naprimer Balkan. Eh, dajte se zbuditi vi in vaša prijateljica Greta. Kriv, da ni samo eh, v Evropi, gre za neke vrste marketinško kampanjo. Vi kot komisar, kako nameravate eh, dejansko uresničiti ta svoj zeleni dogovor, tako da ne bo to samo neke vrste farza. Hvala. Quanto dev devono essere deboli gli argomenti kako šipki so argumenti, če ljudje eh, se mora posluževati napadov na 16-letnico, da uveljavljajo svoje poglede. Kakšna sramota, ko berem eh, čivke in tvite nekega človeka, ki naj ne bi bil najmočnejši človek na svetu. Eh, Tukaj gre za dekle, ki uh, se je enostavno omejila na to, da nas podbudi, da nekaj postorimo zdaj, v tem trenutku. Greta ima prav. Jaz sem zelo ponosen na uh, naše sinove na na, in hčere, na naše otroke. To je trenutek, ko moramo biti dejavni v tem trenutku. In še nekaj želim povedati. Uh, Dolga leta so vsi zatrjevali, da je vse pretežko, da ničesar ne moremo doseči. Poglejte obnovljive vire, kako so zelo že sprejeti in so celo uh, uh, cenejši v primerjavi od starih oblik, od starih goril. In torej mi smo sposobni spremeniti uh, našo družbo. Pojdite v Italijo in uh, dajte razlagati turistom in uh, svojim sodržavljanom, da naj gredo na plaže, ki so umazane, take kot so danes časa. Kaj boste rekli svojim otrokom, ki bodo prej umirali, ker bodo vdihavali eh, onesnažen zrak? Eh, torej, če, eh, vse, tudi če vse to ne bi bilo res in ne bi bilo ugotovljeno, imamo dožnost do naših otrok, da jim zagotovimo čisto okolje in zato moramo doseči in uresničiti to spremembo, to preobrazbo.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 Eh, precenjevala. Rekla sem, da ste študent, eh, študenti pa ponavadi odgovarjajo na vprašanja, vi pa tega niste storili. Kako šipka je lahko komisija, če za to, da govori o okolju, se mora skrivati za 16-letnico, kot je Greta? Ponavljam svoje vprašanje. Želela bi vedeti, če večina onesnaženja zaradi plastike prihaja a, eh, iz a, Azije, zakaj ste, zakaj molčite pred tem? Sinkevičus je rekel, da pravzaprav a, a, Eh, je to eh, množični problem in eh, komisija namerava nekako se držati načel zagovornikov, ki zavračajo napredek, tako da se bomo vračali nazaj na konsko uprego ali kaj nameravate storiti. Ali vi res mislite, da a, plastenke na italijanskih plažah prihajajo iz Kitajske? Ma, o čem sploh govorite? kakšne neumnosti govorite. To so stvari, ki jih ustvarjamo mi v Evropi, to je onesnaženje, ki ga mi ustvarjamo v Evropi in smo mi dolžni počistiti svoje okolje. Jaz eh, bom prav gotovo prišel v Italijo in se pogovarjal tudi z vašimi voljivci. Dajmo se pogovoriti o tem. Imamo, želi, želimo imeti čisto okolje, potem, če ga hočemo imeti, ga moramo, eh, ga moramo, se moramo spremeniti. Tudi industrija, tudi eh, avtomobilska industrija se mora spremeniti. To je izvedljivo. Dajmo to storiti vsi skupaj skupaj, dajmo potegniti vsi za isto stvar. Okay. So, uh, for the ECR. Dobro, EKR, Aleksandr Vondra. Oh, welcome in the revolution. Pozdravljeni. Revolucija se je začela. Ozračje je napeto in tudi dinamika je jasna. Komisija je dejala, da ni mogoče, niti ni potrebno okrepiti naših podnebnih ciljev. To je trenutna komisija. No, Ursula von der Leyen pa je podala predlog, da bi cilje iz leta 2013 okrepili na 55 odstotkov, če bodo drugi temu sledili. osem držav vas je zdaj pozvalo, da podprete cilj 55 odstotkov brezpogojno. Naj izrazim svoje pomisleke v zvezi s tem. Evropski zeleni dogovor nas bo stal več, kot si lahko naše družbe privoščijo. Cene vseh osnovnih potrebščin se bodo dvignile, torej stanovanja, prevoz, ogrevanje in energija. To bo negativno vplivalo na srednji sloj, kaj šele na najrevnejše. Ti ljudje bodo morali prevzeti preveliko breme na svoje pleča. Je to tisto, kar si vi želite kot socialni demokrat, si želite videti rumene jobeče povsod po Evropi? Besede so lepe, ampak Ne moremo delati računov brez krčmarja. Gospod Vondra, dolgo se že poznava. Ko ste bili še pod diktatorskim režimom, vem, da ste bili zelo aktivni in to vas, eh, glede tega vas cenim. Ampak v zvezi s tem, o kateri govorite, pa se ne strinjava. V uvodnem govoru sem omenjal, stanovanja in socialna stanovanja. Če želimo pomagati ljudem, jim lahko pomagamo tako, da jim eh, zagotovimo boljšo izolacijo ali celo sončne celice na strehah. Morda si ljudje tega ne morejo privoščiti, ampak mi jim lahko pomagamo. Če bomo to storili, bodo stroški za energijo padli in tudi izpusti bodo padli. Pravi imate, če bomo ukrepali samo na področju okolja, ne da bi upoštevali, da je treba spremeniti tudi obdavčevanje, potem bodo trpeli navadni ljudje. Drži, ampak spremeniti je treba tudi davčni sistem. Obdavčujemo napačne stvari. Države članice morajo spremeniti tudi davčne sisteme in to bi dejansko lahko zelo pomagalo običajnim ljudem, srednjemu sloju in revnim. O tem moramo govoriti. Pa še nekaj. Če ne bomo storili nič, pogledajte, kaj se dogaja z našim podnebjem. Poglejte, kaj se dogaja z naravnimi viri. To bo vodilo do sporov. In kdo bo prvi umiral, če bodo mesta postala neuzdržna za življenje? Najrevnejši. In da, kot socialni demokrat, močno verjamem v ta način delovanja. Da, hvala, lepe besede, ampak eh, lepo bi bilo, če bi povedali kaj več. Številk niste podali. Mi bomo nekaj storili, ampak kaj pa drugi? Indija, Kitajska, Rusija, ZDA, Brazilija. Kaj bo s temi državami? Če vodimo zgledom, je to vse lepo in prav in idealistično, ampak kako jih bomo mi prepričali, da nam bodo sledili. Boste napovedali vojno, če nam ne bodo sledili. Te argumente smo slišali, ko je Evropska unija oblikovala skupni trg. Enake argumente. Previsoki standardi, predrago bo, drugi nam ne bodo sledili in tako naprej. Enako kot z skupnim trgom, lahko rečem, da ljudje želijo, trgovati z nami, želijo biti aktivni na našem trgu. Naše norme bodo standard, če bomo ukrepali pravilno. Obenem pa je seveda nekaj narobe z našim razmišljanjem, če drugih ne bomo uspeli prepričati, da nam sledijo. Jaz pa sem bolj optimističen kot vi. Da, v Evropi je samo 9 odstotkov izpustov, ampak naša politika je dobra in prepričljiva. Tudi drugi bodo morali temu slediti. Kitajci se ne, ne želijo zadušiti, ne želijo, da jim zmanjka vode. Tudi oni želijo, da se zadeve spremenijo. ZDA, dobro, zvezdna vlada ni na naši strani, ampak govorite z državami ali mesti, zvezdnimi državami. Tam imamo zaveznike, lahko zgradimo koalicije, lahko se povežemo z drugimi. Mislim, da je naša moralna in politična dožnost, da to storimo, ne samo iz eh, naših razlogov, ampak zaradi mednarodne stabilnosti. Če ne bomo ukrepali, bo prišlo do konfliktov. Nastale bodo vojne zaradi vode, če ne bomo spremenili načina organizacije naših družb. Hvala, Gue, Silvija Modik. Hvala, gospod Timmermans. Naj vam zastavim vprašanje. Če še vedno čakate na znanstvene podatke, zato da bi si zastavili cilj 55 odstotkov, me to preseneča. Če želimo, da bodo finance prišle na pravo mesto, moramo imeti neko idejo o tem, kako si želimo, da bi okolje izgledalo leta 2050. Jaz pozivam temu, da sprejmemo cilje minus 55 odstotkov pa še biotska raznovrstnost. Več kandidatov za komisarje je bilo pri nas in vidim, da ni dovolj skrbi za biotsko raznovrstnost. Boriti se moramo proti ogrevanju podnebja. Če je stopnja biotske raznovrstnosti dobra, to pomaga tudi pri boju proti podnebnim spremembam. Še vedno nas čaka katastrofalna izguba živalskih vrst. Kaj boste storili za to, da bomo to spremenili? Hvala. V zvezi s 55 odstotki ste jasni jasno sem se tudi jaz to zabeležil in bolj kot boste vi jasni, bolj bo to jasno tudi komisiji, kar zadeva biotsko raznovrstnost. Mislim, da bi lahko izgubili en milijon od osmih milijonov živalskih vrst. Poglejte si koralne grebene, polovica jih je že mrtvih ali pa jih umirajo. Če si pogledamo, kaj se dogaja s krčenjem gozdov, če si pogledamo posledice pesticidov, vidim, da smo res v izrednih razmerah. Mislim, da se mednarodna skupnost prebuja in vidi, kakšna groznja, grožnja je padec biotske raznovrstnosti, podobno kot je bilo pred leti v Parizu. In eh, to seveda vodi do še hujših podnebnih sprememb. Želim si, da bi bili vključeni v intenziven dialog s parlamentom, zato da bomo pripravljeni na konferenco na kitajskem naslednje leto. Preostali svet bomo poskusili prepričati, da je zdaj treba ukrepati za to, da zaščitimo biotsko raznovrstnost. Junkerjeva komisija je pripravila sporočilo o preprečevanju krčenja gozdov in mislim, da se res lahko na to naslonimo. Potrebujemo mednarodna partnerstva potrebujemo nek način, da v prizadevanja povežemo tudi tiste države, kjer je to največji problem. Tudi način potrošnje moramo spremeniti, poskrbeti moramo, da naš način potrošnje ne bo negativno vplival na biotsko raznovrstnost. Hvala. če se bo sistem nadaljeval tako kot do sedaj, se bojim, da bodo posledice slabe. Poglejte si, naprimer, subvencije za podjetja, ki še vedno spodbujajo uporabo fosilnih goriv. To ne služi samo kot ovira pri doseganju naših podnebnih ciljev, ampak v bistvu te subvencije delujejo v nasprotno smer. Kako boste zagotovili, da bodo vsi finančni viri namenjeni našemu skupnemu cilju. Ste pripravljeni pod vprašaj postaviti vprašanje soglasja na tem področju? Na nekaterih področjih, naprimer na področju davkov in energije, bi morali uporabiti možnosti, ki jih ponuja pogodba, torej da bi prišli z glasovanjem z večino na glaso, glasovanje s soglasjem na glasovanje z večino ampak povedati želim naslednje. Komisija mora poskrbeti, da ne bo več počela protislovnih zadev. To bo moja naloga. Poskrbeti bom moral, da je vse, kar počnemo, združljivo z našim ciljem, da bomo podnebno neutralni do leta 2050, da bomo zaščitili biotsko raznovrstnost in tako naprej. Danes ne morem reči, da smo izkorenirili vse protislovne politike komisije, niti Evropske unije. Nažalost je tako. Vsi imamo to nalogo. Tudi v parlamentu je tako, da imajo odbori včasih različne cilje. Zdaj pa moramo vsi poskrbeti, da bo vse usmerjeno v ta cilj, da bomo imeli trajnostno družbo. In pri teh prizadevanjih morajo sodelovati vsi. To pa bo pomenilo, da bomo določene politike morali revidirati. Hvala, zdaj pa drugi krok vprašanj. Začenjamo z ELS in z Roberto Mecolo. Izvolite, hvala. Zmanjšanje količine plastike v oceanih je nekaj, kar javnost zelo zanima. Prvi korak smo naredili, prepovedali smo plastiko za enkratno uporabo, zdaj pa moramo iti še naprej. Strenjam se s tem, kar ste povedali prej v zvezi z plastenkami na plažah, ampak tokovi lahko plastične odpadke prenašajo tudi med državami, kar pomeni, da lahko k nam pride plastika iz tretjih držav. In videli smo, da v tretjih državah, naprimer, plastika za recikliranje ni vedno ustrezno zasnovana, niti ne konča tam, kjer je treba. Mislim, da tudi ni smiselno, da se plastika pošilja čez pol sveta. Se strinjate z mano, da bi morali prepovedati najbolj škodljive oblike plastike in zanima me, ali ste se pripravljeni zavezani, zavezati k temu, da vsi za to prizadevamo na mednarodnih forumih. Kratek odgovor, da, ampak naj grem nekoliko dlje. Pripraviti bomo morali nove ukrepe, kajti Ves čas se učimo, kako nevarna je naprimer mikroplastika. Vsakeč, ko se objavijo nove raziskave, vidimo, kako je to nevarno za naše zdravje in okolje. Nekaj moramo storiti, nekaj moramo storiti tudi za embalažo. Mislim, da moramo narediti še več. Prepovedati moramo embalažo, ki je nevarna, ali pa da prepovemo embalažo z plastiko za enkratno uporabo. Prav tako moramo poskrbeti, da bomo dobro obravnavali svoje odpadke. Mislim, da je eh, Kitajska naredila prav, ko so dejali, da ne bodo več sprejemali naše plastike. Ampak zdaj mi to izvažamo v druge tretje države. Tega nas bi moralo biti sram, sami moramo prevzeti odgovornost za svoje odpadke. Najboljši odpadki so odpadki, ki jih ni. Recikliranje podpiram, ampak to ni optimalna rešitev. Optimalna rešitev je, da recikliranje ni, zato ker preprosto ni teh materijalov. Če pa že, pa lahko materiale kar ponovno uporabimo, ne pa da jih recikliramo. Zato bom pripravil takšne predloge na tem področju in seveda računam na vašo pomoč. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa kakovost zraka. Komisija je v zadnji fazi preverjanja primernosti direktive o notranjem zraku oziroma zraku v zgradbah in videli smo, da onesnaženost zraka vodi do 100 tisoče smrti In na Malti to res skrbi moje državljane in kakovo zraka je res nekaj, s čimer se ljudje ukvarjajo. Gre za vprašanje izvrševanja naravne držav članic in komisija lahko potem sproži postopke zaradi kršitve proti državam, ki ne spoštujejo zakonodaje. Ampak to je samo zadnja možnost in tisti, ki so že izpostavljeni nevarnim stopnjam onesnaževalo zraku, to ne pomaga kar kaj preveč. Zanima me, kaj boste torej storili, da bi se ta direktiva in podobna zakonodaja izvajala bolje. Hvala. Pravila so jasna, mislim pa, da moramo storiti več za to, da se pravila tudi izvršijo. Komisija išče rešitve z državami članicami v okviru dialoga. Vendar države članice so same sprejele te naloge, to je zakonodaja, ki je nujno potrebna, ampak eh, se v številnih državah članicah ne izvršuje. Zato mora komisija prej sprožiti postopke zaradi kršitev. In moja odgovornost bo, da poskrbim, da se bo to tudi zgodilo. Hvala. Hvala lepa. Socialisti Mirjam Dali. Hvala. Podpredsednik Timmermans. Ursula von der Leyen, novo izvoljena predsednica komisije, je dejala, da bo imela komisijo, ki bo okrepila ambicije EU za leto 2030, ampak za enkrat trenutni cilji ne vključujejo izpustov toplogrednih plinov iz pomorskega sektorja. Ta sektor je še vedno izuzet. Če izpusti iz ladjedelnega sektorja ali pomorskega sektorja ne bodo vključeni, potem bo to spodkopalo vsa druga prizadevanja, prizadevanja drugih sektorjev ali gospodarstev. Danes ste omenili, da bi ETS lahko razširili na pomorski sektor in letalstvo, omenili ste dodatne ukrepe za pomorski sektor in letalstvo, ampak v pisnih odgovorih ste dejali, da boste podali odziv na vsak predlog Evropskega parlamenta v tej smeri. Lepo prosim, da ne čakate na stališče Evropskega parlamenta. Ali ste pripravljeni podati zakonodajni predlog za to, da bi razširili ETS na pomorski sektor? v okviru revizije ETS, zato da bi okrepili cilje na področju podnebja za leto 2030, pa še najbolj pomembno vprašanje za nas. Vi ste podpredsednik odgovoren za podnebne spremembe. Kako boste poskrbeli, da bo GD za podnebje tisti generalni direktorat, ki bo odgovoren za izvajanje in revizijo EU ETS v prihodnosti, vključno z razširitvijo ETS-a na področju pomorski sektor in letalstvo. Jasen bom, hvala. Zadnje vprašanje mi je že bilo zastavljeno, tega nisem eh, odgovoril jasno, ampak naj bom jasen zdaj. Da, jaz bom odgovoren za to. GD klima, GD za podnebje bo odgovoren za to, zato me to ne skrbi posebej in jaz bom osebno prevzel odgovornost za to. Zdaj pa pomorski sektor da ETS bi morali razširiti na pomorski sektor, ampak potrebujemo širši politični uh, eh, svežen. Pomorski sektor bi morali pritisniti ali spodbuditi, da uporabljajo elektriko, ki jim je na voljo v pristaniščih, v nekaterih mestih poraba uh, oziroma se zrak. Zelo poslabša, ko pride križarka, zato ker porabijo zelo veliko goriva. No, Mi bi jim morali reči, pogledajte, pridete v pristanišče, mi vam omogočamo dostop do električne energije, vi pa izklopite te motorje, ki so tako slabi za okolje. Lahko pa sprememo tudi druge ukrepe. Poglejmo si izpuste ladi, njihovo porabo, hitrost, motorje, ki jih uporabljajo. Vse to moramo preučiti, kajti ni več sprejemljivo, da se pomorski sektor izključi iz teh ukrepov, kajti ti motorji uporabljajo zelo okolju škodljivo gorivo in ne bi bilo pošteno, če bi pomorski sektor še naprej ostal izključen. Hvala. Pošteno. Prihajam iz Malte in vem, kako je, ko pride križarka v pristanišče in kaj to pomeni za državljane. Ne moramo več čakati, ukrepati je treba takoj tudi strani komisije. Omenila pa sem kakovost zraka in S tem je povezan še en sektor in sicer cestni promet. Standardi CO2 so zaenkrat najbolj učinkovita oblika regulative. Zanima me, ali boste podali kak predlog, da bi tudi cestni promet vključili v EU ETS in zanima me, kako boste poskrbeli, da se bodo proizvajalci avtomobilov držali trenutnih standardov in seveda uporaba baterij je del te enačbe za čistejši prevoz. Kako bi lahko uporabili baterije za čistejši prevoz in tudi za shranjevanje energije? Veliko vprašanj na hitro. Jasen bom. Zakonodajo na področju izpustov bomo izvajali zelo strogo. Avtomobilska industrija je po mojem mnenju zdaj v situaciji, ko si ne morejo več privoščiti, zavlačevati, zdaj je čas, da res dosežejo rezultate, ki jih od njih zahtevamo. ETS in cestni promet. Nisem načelno proti temu, mislim, da bi to lahko bil del političnega svežnja, ampak jasno želim povedati, da to ne more biti izgovor za to, da se ne dosežejo cilji na področju izpustov. Boljše je, če imamo norme za izpuste in potem poskrbimo, da vsi te norme spoštujejo. To ne pomeni, da ETS ne more biti del rešitve, ampak to ne sme biti alternativa normam ali celo način za to, da se norme oslabijo. To bi bilo nespremljivo. Baterije, ja seveda. Maroš Ševčovič v Junkrevi komisiji je opravil odlično delo avtomobilski sektor zdaj ve, da potrebujemo več baterij in dejansko je zdaj veliko prizadevan za to, da bi Evropa bila vključena v drugo generacijo baterij, torej da ne uporabljamo več surovin, ki so slabe za okolje ali da ne uporabljamo surovin, ki lahko vodijo v konflikte druge in tako naprej. Ampak z baterijo konec koncev lahko storimo pač toliko in toliko, potrebujemo tudi druge oblike hrambe energije, naprimer vodik. Vodik bi lahko bil eh, način za hranjenje energije v prihodnosti. Prosim, da se držite enega dopolnilnega vprašanja, ne pa da jih predstavite kar štiri. Ne moramo potem prositi gospoda Timrmenca, da bo odgovoril v eni minuti. V imenu Renew Frederik Federle. Najlepša hvala, gospod predsednik. In gospod komisarski kandidat, izvršni predsednik. Govoril bom švedsko v ta edini jezik, ki ga verjetno še ne govorite, čeprav čez nekaj let boste verjetno govorili tudi švedsko, kar veliko izzivov nas čaka v času tega mandata. Številne mednarodne in nacionalne izzive moramo rešiti, če želimo upoštevati to, kar smo sprejeli na pariškem dogovoru. Vidimo, kar se je dogajalo v Amazoniji, v gozdovih, nimamo dobrih rešitev za enkrat. Kmetijski sektor je področje, na katerem moramo delati, če se želimo izogniti krčenju amazonskih gozdov. Smo pa priča tudi krčenju gozdov v evropskih državah. Se pravi, da obstajajo določene posledice tudi v drugih državah. Kako bomo našli to zlato ravnovesje, ki bo delovalo za nas, če to ne deluje na drugih celinah? Kako bomo ohranili biotsko raznovrstnost in obenem ohranili tudi dober gozdarski sektor? Najlepša hvala. Popravite me, če se motim, ampak kolikor vem, imamo v Evropi zdaj več pogozdenih površin kot pred desetimi leti, več gozda imamo ne manj. Vendar to ni dovolj, potrebujemo novo strategijo za pogostovanje in ta strategija ne sme nasprotovati drugim ciljem. To, da dajemo, da pogozdujemo šotišča, to ne bo nikomor pomagalo. Mislimo, da potrebujemo evropsko strategijo, ki nam bo pomagala pri pogozdovanju. In tudi vsi, ki delajo v gozdarskem sektorju, morajo biti vključeni v rešitev v oblikovanje te politike, če bomo za to na ustrezen način poskrbeli v Evropi, se bomo lahko pogovarjali tudi z drugimi, ki se tem izzivom soočajo izven Evrope. Argument je vedno, da je treba sekati oziroma krčiti gozdove za to, kar potrebujemo kmetijska površine. V New Yorku pa sem se pogovarjal z nekom iz Amazonije, ki mi je povedal, da se ne uporabi nič več kot 15 odstotkov te izkrčene površine za kmetijstvo. Gre torej za veliko zapravljanje teh površin. To je res tragično. Potrebujemo torej mednarodni pristop, znotraj katerega bomo upoštevali tudi tiste države članice, ki imajo pomisleke, ker so zazrte predvsem v gospodarski razvoj, vendar pa bomo morali prepričati te države, da bodo proizvajali druge izdelke, ki ne zahtevajo toliko krčenja gozdov. No, dovolite mi, da nadaljujem. Vse to, kar se deva bioenergijo, je vse zanimivo. Zanimivo je povedati, kaj bo naslednja faza razvoja. Ohraniti moramo ravno vese in to dolgoročno tudi v smislu biotske raznovrstnosti, obenem bi lahko uporabljali tudi odpadke, kar če ne gozdov nekako koristno uporabili. Bole bi bilo ne samo, da bi zmanjšali situacijo na nične emisije, ampak da bi poskrbeli za negativne emisije. No, to je čisto možno, ampak Če je nekaj bio ali ekološko, to še ne pomeni, da je to dobro. Biogoriva so povzročila veliko škode v zadnjih desetletjih. Potrebujemo biogoriva tretje generacije, potem to lahko postane konstruktivna del naše energetske mešanice. Na nekaterih področjih, naprimer v letalskem sektorju, bomo verjetno potrebovali več biogoriv, ker letenje na osnovi električne energije verjetno ni uresničljivo vsaj v širšem obsegu se to kmalo še ne bo začelo dogajati. Če si želimo zmanjšati izpuste, bo treba razmišljati tudi o novi energetski mešanici, če želimo biti neodvisni od fosilnih gorov in goriv in tako dalje. In Biogoriva tretje generacije bi v tem smislu lahko imela pomembno ulogo v tej energetski mešanici, ampak moramo biti pazljivi, ne moramo prižgati zelene luči kar tako, ker menimo, da je vse, kar je bio, tudi dobro. Najlepša hvala v imenu ELS, Red McGuinness. Najlepša hvala, gospod predsednik, hvala, gospod Timmermans. Navezala bi se na vaše pisne pripombe v povezavi z kmetijskim sektorjem. Zaenkrat tega še niste komentirali. Uvajate tudi novo politiko in sicer na osnovi načela Farm to Fork od kmetije do vilice. Zakaj potrebujete oba politična sklopa? Dobro bi bilo, če bi neposredno odgovorili, kako boste ti dve politiki povezani. Zanimivi so se mi zdeli vaši komentarji glede protislovi pri politiki na področju kmetijstva, prehrane in trgovine prihaja do velikih nasprotovanj. Kakšno pa je vaše mnenje glede konkurenčne zakonodaje? Nekaj, kar sem večkrat poudarila in upam, da to podpirate, je, da zakonodaja na področju konkurenčnosti nikakor ne vpliva na kakovost hrane, ki jo zaužívamo. Gre predvsem za to, da se zagotovi poceni hrana. Kakšna bo vaša vloga, ko se boste soočili tudi s temi pomembnimi vprašanji? No, kratko vprašanje, kratko odgovor na zadnje vprašanje bo, da moramo dati čas v čas. Zaradi poklicnih izkušenj delam na področju skupne kmetijske politike že od druge polovice 80-ih let prejšnjega stoletja, tako star sem že, in že vse čas sem priča temu, da tisti kmetje, ki trpijo, se izkoriščajo kot argument za zaščito politike tistih, ki služijo veliko denarja. In še vedno nismo dovolj pametni, da bi znali poskrbeti za to težavo. Politični prihod, ki ga je sprožil Phil Hogan, nas že vodi v pravo smer. In popolnoma se zavedam tega, da ne bomo mogli imeti trajnostnega okolja brez kmetov. Kmete so lahko del težave, ni pa treba, da so del težave. Vsekakor pa morajo postati del rešitve, brez njihove pomoči nam ne bo uspelo. Že na samem začetku izvajanja skupne kmetijske politike smo zaželeli poskrbeti za prehransko varnost evropskih državljanov po drugi svetovni vojni. Ampak zdaj je cilj SKP poskrbeti za to, da bomo imeli vzdržne zaloge hrane za naše državljane v tem tisočletju. Mislim, da bo potreben politični prehod od kmetije do vilice, to je bistveno, koliko gnojila potrebujemo ali lahko uporabimo inovacije pri živalskih krmah, ko zmanjšujemo emisije, koliko pesticidov dejansko potrebujemo ali lahko zmanjšamo tudi obseg uporabe pesticidov, kakšni bodo učinki, kaj se dogaja drugot, odkje črpamo krmo in tako dalje, ali je to povezano s katerimi koli drugimi podnebnimi cilji, naprimer zaustavljanjem krčenja gozdov, ali je hrana dovolj dobra za naše državljane, bi bilo to mogoče izboljšati in tako dalje. Pa še eno kompleksno vprašanje. Lahko bi dejali, da je uspeh SKP to, da bo visoka kakovostna hrana na voljo, poceni. Ampak včasih se moramo vprašati, ali ne plačujemo premalo za hrano. No, ne vem, argument predstavite potem tistim, ki so bolj revni, ki nimajo toliko denarja, da bi si kupovali hrano. Prav gotovo vas bodo pognali čez prag. Mislim pa, da predvsem ne zagotovimo dovolj prihodkov za naše kmete in to je velika težava. Še enkrat bi želel podariti, brez kmetov ne bomo dosegli trajnostnih ciljev in moramo oblikovati SKP, ki bo podpirala takšno usmeritev in ki bo poskrbela tudi za pravično konkurenčnost našega kmetijskega sektorja na mednarodnem odru. In reforme, s katerimi je začel Phil Hogan, nas že vodijo v to smer. Zdaj moramo preveriti, kako bi lahko to še izboljšali na osnovi načela od kmetije do vilice. Niste mi čisto razsvetlili glede tega, kako je to načelo povezano z skupno kmetijsko politiko. Zdi se, da se oba sklopa prekrivata. Na to pa še zakonodaje na področju konkurenčnosti, to je bistveno vprašanje. Nekako ste se tega dotaknili, ampak ne v celoti. Nekaj sekund mi še ostaja. Načeloma imate prav, kmetje so seveda na terenu, na poljih, nekateri zaslužijo veliko, drugi malo. In potem ste dejali tudi, da radi obiskujemo podeželje, da radi živimo na podeželju, ampak jaz imam prihodke, jaz si lahko to privoščim. Kaj ja, pa tisti ljudje, ki vedo, da, so, da ste odgovorni za njihovo prihodnost. V 80-ih letih smo vsem kmetom govorili, da morajo enostavno poskrbeti za čim več ornega zemlišča in eh, uporabljati gnojile in tako dalje. Kako jim boste zdaj rekli, da morajo spremeniti svoj način delovanja? No, jaz menim, da se moramo osebno pogovoriti z njimi in povedati, kakšni so načrti za prehod, kako se je treba lotevati gnojil, pesticidov, kako bomo zmanjšali izpuste in tako dalje. Tudi prej je bilo treba na terenu prepričati kmete, tudi McSherry se je moral s tem ukvarjati, ko je začel izvajati svoje načrte in to je pač del zgodovine evropske integracije. In zdaj bomo morali poskrbeti za isto. Res verjamem, da so cilji SKP danes bolj pomembni kot kadarkoli prej. Poskrbeti moramo za vzdržno hrano na naših krožnikih, poskrbeti moramo za to, da bodo kmetje v položaju, v katerem bodo lahko vzdrževali naše podeželje in bodo imeli tudi konstruktivne odnose z mestnimi območji Evropske unije. To pa nam ne bo uspelo brez sodelovanja kmetov. Na to pa še zakonodajno področje konkurenčnosti. Pravite torej, da so v konkurenci, vendar pa cene živil enostavno ne poskrbijo za ustrezne prihodke. No, tudi o tem bomo morali razmišljati, se pogovoriti z mednarodnimi partnerji. Tudi oni imajo težave, če večino svoje hrane proizvedejo na osnovi deforestacije. Tudi to bo moral postati del vseh pogajanj v prihodnosti. Mislim, da nam je to uspevalo tudi v primeru pogajanj o Merkosurju. Najlepša hvala, gospod podpredsednik, prosim, da se držite časovnega razporeda v imenu socialistov in demokratov Javi Lopez. Dobrodošli v parlament. Še enkrat, podpredsednik Timmermans, danes in ob številnih drugih predložnih ste povdarjali, da potrebujemo neko pravično ekološko k pravični ekološki prehod. Eh, skupina SND zagovarja eh, to stališče vse za zadnja leta. Moramo biti odgovorni pri eh, razogličenju gospodarstva, ampak to je bistvenega tudi za naš način življenja in s tem soglašamo. Ta prehod mora biti pravičen, mora porazdeliti stroške, moramo imeti tudi socialne blaživce in hkrati moramo porazdeliti tudi pozitivne učinke učinke in koristi s tem, da ustvarjamo naprimer tudi nova delovna mesta. Zato nameravate vzpostaviti pravični eh, sklad eh, za prehod in bi vas vprašal, kako bomo zagotovili, da bo ta sklad imel tudi socialne učinke, recimo z ustvarjanjem tudi novih tehnologij. Kako bomo eh, zagotovili, da bodo to a, nova, sveža sredstva, da ne bomo ponavno izkoriščali že obstoječa, naprimer strukturna sredstva in kako bomo zagotovili, da bomo te e, nove podpore pogojevali z izpolnjevanjem tudi naših energetskih in e, okoljskih ciljev. Sem v posrečeni situaciji, da je Valdis Dombrovski že odgovarjal na ta vprašanja bolj zgodaj danes in tako boste videli, da Evropska komisija govori z enotnim glasom, prav gotovo bomo imeli nova sredstva in obene bomo preusmerili tudi obstoječa sredstva. Poleg tega pa moramo poskrbeti za to, da bomo ustvarili tako imenovani mehanizem, znotraj katerega bomo poskrbeli, da bodo vsi instrumenti in skladi Evropske unije delovali v isto smer. Nekateri od instrumentov, ki jih uporabljamo pri prehodu, so namenjeni investicijam in tržnim zadevam, naprimer Junkerov sklad Invest EU. In v tem primeru bo relativno enostavno mobilizirati tudi zasebna sredstva, ampak na nekaterih področjih bo delo bolj težavno. Če je treba prešolati mladoletne, zato da opravijo tako imenovano četrto industrijsko revolucijo, potem bo to trajalo nekaj časa in nisem pripričan, da bo veliko akterjev iz zasebnega sektora pripravljenih v to vlagati. Potem je treba seveda poskrbeti tudi za nacionalno sofinanciranje pri doseganju teh ciljev in tako dalje. To moramo nekako ugraditi v sklad za pravični prihod. Torej, sveža sredstva sofinanciranjem na nacionalni ravni, to moramo povezati tudi z različnim skladi, kmetijskim, strukturnim, kohezijskim in tako dalje. Obenem pa moramo poskrbeti tudi za to, da bomo dobro izkoristili pomoč Evropske investicijske banke z odpiranjem dostopa do sredstev v tem prehodu v zeleno gospodarstvo. Kot sem povedal pri uvodnem nagovoru, nam ne bo uspelo, če ne bomo prepričali tistih ljudi, ki se morajo spremeniti. In sicer ta sprememba ni izguba, ampak prednost. Številni danes menijo, da sprememba pomeni izgubo. Mi pa moramo poskrbeti za to, da bodo razumeli, da je sprememba lahko tudi nekaj pozitivnega, ne le zeleno okolje, ampak tudi boljša delovna mesta. Hvala lepa. Eh, pojasnili ste številne vidike povezane s sredstvi, ki se bodo stekali v, ta, v te sklade. In eh, želel pa bi razumeti malo bolje, kako bo deloval sistem eh, obdavčevanja oglika na meji. Seveda, kako bomo se na tak način izognili ekološkemu dumpingu. Soglašamo s tem pristopom, ampak glede na to, da je to izredno zapletena zadeva, ali bo boste vi sposobni to voditi eh, v funkciji eh, prvega podpredsednika in zadolženega za eh, Evropski zeleni dogovor in koliko časa bomo potrebovali za izvrševanje, resničevanje tega zapletenega ukrepa. Ta parlament seveda bi soglašal z takim ukrepom in to bi moral biti tudi neke vrste vir lasnih sredstev za Evropsko unijo. To stališče je že izrazil parlament. Strinjam se z vami, mednarodnim partnerjem moramo povedati, da izvajamo prehod v podnebno neutralno obdobje do leta 2050. S tem namenom bomo izvedli TNT ukrepe. Ti ukrepi bodo imeli posledico tudi na naše gospodarstvo, seveda. Če boste izvedli podobne ali pa iste ukrepe, ker gremo v isto smer, bo to dobro. Potem to lahko storimo skupaj. Če pa tega ne boste storili, potem seveda ne bomo imeli nobene druge izbire, kot da zaščitimo svojo družbo in svoje gospodarstvo. In potem bomo morali uvesti čezmejno obdavčitev oglika. In menim, da bi to lahko bilo tudi skladno z načeli STO, ampak to je treba še analizirati. Absolutno bistvenega pomena je, da o tem razmislimo. Naša jeklarska industrija bi lahko proizvajala jeklo na osnovi energije iz vodika. Tudi to je možno. To ni več nemogoče bo pa seveda to veliko bolj drago kot jeklo, ki ga izdelujejo na osnovi oglika na kitajskem. Ampak menim, da bo zato, če bi želeli potem nekako izravnati situacijo, morali uvesti tudi obdavčitev. Zdaj pa zeleni, Mari, tu sem. Najlepša hvala, gospod komisar, govorili ste o materi zemlji, o pravičnem prehodu, ampak zdaj se sprašujemo glede ukrepo. Vaša država je bila obtožena zaradi podnebnih kršitev, Francija, Nemčija, posod protestirajo tudi mladi in tudi Evropska unija se je znašla pred sodiščem, saj je, so podnebne kršitve v bistvu kršitve pravic. Govorili ste o zelenem dogovoru, ampak tukaj ne vidim nobene koherentnosti. Kako je to povezano z vsemi znanstvenimi poročili? Zakaj torej še vedno vlagamo v industrijo na osnovi uporabe fosilnih virov in plina? V Evropski uniji se komercializirajo nekatere škodljive dejavnosti. Kako boste to obrazložili? Kako boste zaključili z neposrednimi subvencijami fosilnih goriv in plina? Uvaja, uvedli naj bi torej tudi zakonodajo za zaščito okolja. To bi bilo bistvenega pomena, zato da bi zaščitili okolje pred zločini naših podjetij. Kot sem že povedal, je to prav gotovo eden izmed največjih izzivov, s katerimi se soočam. Ustvariti moram doslednost znotraj politike in prav gotovo bo to težavno. Sami ste govorili o kompleksnosti te teme oziroma ste jo predstavili. Menim, da za doslednost znotraj politike ne bo mogoče skrbeti v petih dnevih. Mislim, da moramo najprej upraviti analizo, potem pa predlagati zakonodajo, na, bi, na osnovi katere bi lahko odpravili to nekoherentnost. To bo kompliciran, težek izziv, ampak eden od najpomembnejših izzivov znotraj mojega portfelja. Ko govorite o tem, da je zemljski plin težava, da prav gotovo to ni vzdržen energetski vir, ampak ta plin bo del tranzicije, ki jo moramo v vsakem primeru upraviti na poti do trajnostne energetske politike. Na, po, na to pa še infrastruktura, omenili ste tudi mojo državo. To infrastrukturo bi lahko spremenili tako, da bi delovala tudi na osnovi vodika. V prihodnosti bi lahko uporabili že obstoječo infrastrukturo, ki deluje na osnovi zemljskega plina, na to pa to spremenili v infrastrukturo, ki bo delovala na osnovi obnovljivega vira vodika. Pravi imate, ko pravite, da se moramo hitro osvoboditi odvisnosti od fosilnih goriv. Bo pa to zelo težko. Je pa to moja naloga poskrbeti za doslednost znotraj te politike. In če imamo možnost izpostaviti, katere so pomankljivosti, nedoslednosti, potem sem prepričan, da bomo lahko te izzive tudi premostili. Ampak v politiki danes prav gotovo ni vse tako, kot bi bilo treba. Imate prav. Najlepša hvala. Naj dopolnim vprašanje. Kdaj boste prekinili z neposrednimi in posrednimi subvencijami za fosilna goriva? ali boste prisilili podjetja, da bodo delovala na pozitiven način za ustrezno previdnostjo, ali jih boste zavezali k temu, da bodo zmanjševali emisije, ali boste sankcionirali tiste, ki bodo še naprej delovali na škodljiv način in ali boste dejansko poskrbeli tudi za ustavljanje tako imenovanih ekocidov. Hvala za odgovore. Je to vse? nameravam sprejeti ukrepe povezane z tradicionalnimi subvencijami za energijo. Zaenkrat še nimam konkretnih odgovorov, najprej moramo analizirati vse razpoložljive možnosti. Mislim, da so možnosti, ki jih ima Evropska komisija, precej omejene, ampak to analizo bomo še opravili. Razumem to, kar ste povedali, vse to je logično, koherentno, ampak danes vam še ne morem dati izčrpnih odgovorov. Glede drugih pristopov, ki ste jih omenili, prav gotovo bo Evropska komisija oblikovala predloge in tudi Evropski parlament bo predlagal, kako bi lahko začitili biotsko raznovrstnost na ravni Evrope, kar pa zadeva podjetja in njihove, njihov vpliv na biotsko raznovrstnost. Mislim, da bi lahko poskrbeli za večjo transparentnost tako da bo potrošnik, evropski državljan, enostavno izvedel, ali je nek izdelek nastal na škodo biotske raznovrstnosti, na škodo gozdov, okolja. To bi lahko storili z označbami, z ekooznačbami, z nekim drugim ukrepom, lahko bi si zamislili tudi prepoved, ampak najprej je treba upraviti poglobljeno analizo morebitnih posledic. In kljub temu, da sem lahko predlagal ukrepe za plastiko v zadnjih letih, ne moram zdaj poskrbeti za to, da bom to storil tudi tukaj. Najprej sem moral upraviti analizo morebitnih učinkov in posledic in šele potem sem lahko predlagal neko dosledno politiko. Ne moram preuranjeno dajati odgovorov, to analizo bom opravil, sem pa dobro razumel to, kar ste želeli povedati. Evropska komisija bo prav gotovo naredila korake v pravo smer, potem ko bo opravljena analiza, ki bo jasno pokazala, kakšne bodo posledice. Zdaj pa za ID Aurelija Benju. Gospod Timmermans, gospa Vendelen, je predlagala strategijo za biotsko raznovrstnost do leta 2030. Ponovno. Predsednica komisije je predlagala strategijo za biotsko raznovrstnost do leta 2030. Med zamišljenimi cilji naj bi končala z trendom izgubljanja biotske raznovrstnosti in uničevanja ekosistemov. Ampak paradoksalno je to ravno politika Evropske unije, ko gre za uporabo energetskih virov. In to se je izkazalo tudi pri krčenju tropskih gozdov. če vedno sprejema ukrepe, ki so škodljivi za okolje. Kako bi lahko preusmerili evropsko politiko na področju uporabe trajnostnih vzdržnih energetskih virov? Ali bi si lahko zamislili evropsko obdavčitev oblika? qui bi bila primerna tej situaciji. Hvala. Euh, Veliko vprašanj je bilo zastavljenih podobnih vašemu ki jo se osredotočajo na pomankanje doslednosti v evropskih politikah. Prav imate, ko opozarjate na to kajti včasih smo eh, sprejeli politika, ki so bile dobro namirne, ampak ki so dosegle čisto nasprotno od tega, kar smo želeli ustvariti na nekem drugem področju. Torej, še enkrat ponavljam, eh, to, kar bo pomembno za me, bo prav to eh, in bo dober, predstavljal dober del mojega delovanja, je to, da zagotovim doslednost med politikami. Po drugi strani pa ne vidim takega proteslovja v zvezi s tem, kar ste povedali, ko gre za bioraznovanje raznovrstnost in uvajanjem obnovljivih virov energije. Mislim, da stva, ti dve stvari gresta z roko v roki torej bi vas eh, prosil, da me opozorite, kje so ta protislovje po vašem mnenju, zato da poskusimo poskrbeti, da rešimo eh, to težavo. Torej, mi nameravamo vsekakor eh, zmanjšati, omejiti povišanje temperature in torej posledic to poglednih plinov in vse to so stvari, ki so povezane in ki jih je treba izvajati hkrati in nujno. Hvala lepa za ta odgovor v tej logiki trajnostnega razvoja, o katerem govorite. Kaj nameravate storiti, kar zadeva postopno odpravljanje fosilnih goriv in eh, kaj menite v zvezi z morebitno odpravo eh, podpor za fosilna goriva? Kar zadeva pa dekarbonizacijo, ki eh, jo zasleduje novoizvoljena predsednica, kaj mislite, ali to ne lahko škoduje podjetje in lahko spodbuja? spodbudi uvoz iz drugih delov sveta. Je absolutno neizbežno uh, to, da uh, zmanjšamo in potem postopno odpravimo uh, različne oblike podpor za fosilne goriva. Zavedam se, da v ta namen je treba oblikovati zelo jasen načrt. Moramo določiti uh, korake in etape, o katerih se bomo pogovorili z državami članicami, ampak to je res zelo protislovno in očitno, zato se moramo izogniti temu uh, in to moramo odpraviti. Glede tega, kar ste povedali v zvezi z mednarodno trgovino in uh, tudi uh, ob priložnosti konference, ki je potekala na, kitajski, na kitajskem o bioraznovrstnosti in z njimi imamo seveda tudi trgovinske sporazume, tako kot smo recimo, kot se je dogajalo tudi pri pogajanjih, usklajenih z Merkosurjem. Eh, tamle smo sklenili, da bomo, se bomo izognili določim oblikam uvoza, ki so protislavna glede na naše vrednote. In v primeru eh, sporazuma z Merkosurjem smo prisilili Brazilijo, naprimer, da ohrani eh, cilje iz Pariškega sporazuma. To so aduti, ki so pomembni za okolje, za katere menim, da so bistvenega pomena. Hvala. E Lepa za skupino EKR Ana Zaljevska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 Hvala lepa in dobrodošli, eh, gospod podpredsednik. Imam nekaj konkretnih vprašanj. Na Poljskem zatrjujejo, da pot eh, v peklo eh, je tlakovana z dobro voljo. Veliko mladih demonstrira in zahtevajo rešitve, vendar problem je financiranje teh dejavnosti. Moje prvo vprašanje zadeva novo zakonodajo o podnebju. Eh, želela bi prejeti nekaj eh, bolj poglobljenih informacij o tej zakonodaji in eh, bi podala nekaj pripombo v zvezi z Eh, zaprto zakonodajo iz leta 2014, kar zadeva doseganje cilja 20 odstotkov. Ta cilj ni bil resničen v številnih državah. In potem še druga zaveza, ki ste jo omenjali, eh, to je zaveza eh, spoštovanja načela eden sprejet, eden preklican. Katere zakone nameravate odpraviti iz evropskega okvira? Govorili ste tudi o pravičnem prehodu, ampak gospod kandidat za podpredsednika. Samo 5 milijard za države članice v večletnem finančnem okviru. Torej, želela bi vedeti, kaj boste storili. Poljska potrebuje na stotine milijard zlotijo za to, da pride do pravičnega in a, trajnostnega prehoda. Kako se boste soočali z Evropsko investicijsko banko, ki želi biti Evropska podnebna banka, ki pa ne bo financirala naložb za plin? Hvala. Hvala lepa. Namen podnebnega zakona je to, da uzakonimo načelo, da v Evropski uniji države članice bodo dosegle eh, cilj eh, podnebne neutralnosti do leta 2050. Če to uzakonimo in se potem povrnemo na današnji dan in bomo potem poskušali ugotoviti, kateri ukrepi so potrebni za uresničevanje tega cilja. Podnebni zakon mora zelo jasno zajeti eh, korake, ki jih moramo doseči do leta 2050. To bo na tak način zakonsko zavezujoče za države članice, ki bodo morali uresničiti te sprijete zaveze na podlagi svojih nacionalnih načrtov. Mislim, da bo to bistven del naše politike v naslednjih desetletjih na ravni Evropske unije. Prepričan sem tudi, da tudi na polskem obstaja široka podpora v javnosti, da nekaj storimo za podnebne spremembe. Eh, to je očitno, moramo nekaj eh, storiti. Eh, tudi raziskave na polskem me spodbujajo k temu, tudi mladi ljudje se mobilizirajo na polskem. Vi ste sami omenjali svoje mlade, vi ste se mobilizirali, angažirali glede tega vprašanja. Eh, in iskreno sem prepričan, da podnebni zakon bo predstavljal okvir, ki ga nujno potrebujemo, zato discipliniramo tudi države članice, da oblikujejo konkretne načrte, zato da bomo vedeli točno, katere so faze, skozi katere moramo iti, da pridemo do cilja leta 2050. Nekatere države že delajo na tem, ampak mnoge države, mnoge države te še treba spodbuditi k temu. In to zato, da vsi skupaj sodelujemo za skupno prihodnost. Eh, Ševčovič, kolega Ševčovič, verjetno je že spregovoril o tem na svojem zaslišanju, morda ne tu pred vami. To je, to je seveda eh, stvar globalnega pristopa, celovitega pristopa. Tako kot sem povedal pred petimi leti, gre za boljšo zakonodajo, eh, ne gre za deregulacijo, za zniževanje standardov. Želimo, da so standardi višji, ne nižji. In to, to pa želimo doseči za čim manj birokracije eh, in eh, zato moramo delati tudi na tak način, eh, ko gre za pripravo zakonodaje. Veliko smo dosegli tudi s pomočjo Evropskega parlamenta v sklopu medinstitucionalnega sporazuma o pripravi boljše zakonodaje, ampak je še veliko prostora za izboljšanje in z kolegom Ševčučem seveda bova delala na tem, ampak ne motimo se tukaj potrebujemo um, zakonodajo, trg ne bo samo od sebe prevzel pobudo, potrebujemo torej boljšo zakonodajo. Hvala. E, Hvala lepa. Sicer pa nisem prejela odgovora. Vi se izogibate razpravi o, o vprašanju denarja, financiranja in v zvezi s konkretnimi ukrepi glede. Eh, podnebnega zakona. Soočamo se s pravim absurdom v našem vsakdano. Zaključil se je eh, zakonodajni postopek v zvezi s eh, svežnjem za mobilnost. Sploh ne bom omenjala to na razprav, verjetno ni bil to dober eh, primer solidarnosti. Ampak kar je pomembno, gospod Timersen, je to, da se bodo povečali izpusti, kajti tovornjaki, Eh, se bodo vračali nazaj brez blaga in to zaradi kaprice Evropskega parlamenta. Ja, eh, razumem, postavljate vprašanje v zvezi s sredstvi. 4,8 eh, milijard sredstev je namenjenih za to, a ah, tam ste, sem poskušal ugotoviti, kje sedite. To je znesek to je vsota, o kateri se pogovarjamo. Um, nedvomno je, da za ta prehod, predvsem v tistih državah, ki so močno odvisne od premoga, bomo potrebovali veliko večja sredstva uh, v primerjavi s tem, kar uh, lahko lahko zagotovi eh, sklad za pravičen prehod. Ampak eh, dajte, dovolite, da ponovim, v eh, premogu ni prihodnosti, moramo najti rešitev za ta problem. In pripričan sem, da tiste moče, ki so zelo odvisne od premoga, naj je to na Slovaškem, na Poljskem, v Španiji, v Grči ali v Nemčiji, torej te regije imajo pravico do evropske solidarnosti, kajti vsa Evropa bo imela koristjo tega, če se bodo odločile za prehod. Zato moramo to mobilizirati mobilizirati, angažirati in moramo se osredotočiti na obstoječe sklade in jih preusmeriti za ta namen. Ne bomo dosegli čudežev na polskem a, kar tako. Pomislimo, kaj pa je vse bilo doseženo v zadnjih desetih letih s kohezijskimi skladi. Poglejmo, kako se je Poljska spremenila, poglejmo, kolikšno stopnjo a, gospodarske rasti je dosegla. Torej, dajmo na primeren način uporabljati vse to za prihodnost mladih Poljakov. Poljska bo sposobna podobna uh, iziti iz te premogovne dobe. In mi bomo lahko rekli, da vam bomo pomagali, vam vas bomo podpirali in bomo prilagodili sklade za to, da pride do tega prehoda. Torej, to je bistvenega pomena. Jaz vem, kaj se lahko dogodi, če se te stvari ne izpeljajo na pravilen način. To smo že videli. Hvala za ELS Angelega Nibler. Hvala, gospod Timmermans, Evropska unija ima močno industrijo. V Evropi ne živimo samo od industrije. V Evropi se tudi proizvaja, še dobro, izdelujemo stroje, imamo kemično industrijo, avtomobilsko industrijo, papir, cement, jeklo, aluminij, farmacevtska industrija in tako naprej. Kako boste poskrbeli, da v zelenem dogovoru ne bo prišlo do deindustrializacije? Zanima me, kako boste poskrbeli, da bo industrija ostala tukaj, da bodo mala in srednja podjetja, naprimer, okrepljena, ne pa oslabljena. V pisnih odgovorih ste že omenili davek na oglik na meji. Ne vem, ali bo to delovalo, tudi sami ste to omenili v odgovorih. Ne vem, ali bo to pomagalo, ne vem, ali bomo s tem preprečili odhajanje podjetij. Zanima me, kaj bi lahko tukaj storili. In, um, Kaj pa sončne celice? Pred desetimi leti smo imeli 5 do 10 vrhunskih proizvajalcev, zdaj pa nimamo nobenega vrhunskega podjetja več na tem področju. Zanima me, kako boste poskrbeli, torej, da bomo obrnili ta trend. Ko govorim z predstavniki industrije, se vsi strinjajo, da moramo opraviti ta prehod. Mislim, da bo tisti kontinent, ki bo prvi opravil prehod, tudi v najboljšem položaju. Prepričan sem, da dlje kot bomo čakali, težja bo ta tran tranzicija. Evropa je v najboljšem položaju, da to organizira na neki smiselni ravni. Zato moramo seveda industrijo včasih tudi zaščititi, ampak pogosto je treba industrijo samo spodbuditi, da se osvobodi okov starih virov energije. Omenil sem, da si že jeklarska industrija prizadeva za to, da bi bili neodvisni od fosilnih goriv. Morda bi lahko vodik bil vir energije za proizvodnjo jekla. Pred petimi ali šestimi leti je bilo to nepredstavljivo, no zdaj pa je to mnogo bolj realistično. Prepričan sem, da je evropska industrija doumela, da je prehod potreben tudi za delovna mesta v prihodnosti. V to sem prepričan, to lahko vidimo že v ZDA. Morda ne na zvezdni ravni, ampak v zvezdnih državah lahko to vidimo. Tudi na kitajskem se zadeve spreminjajo in to hitro. Mi smo zamudili internet. Menili smo, da gre za telekomunikacije, ne za internet. To je bila velika napaka. Nismo pa zamudili trajnostne industrije in mislim, da ima Evropa velike možnosti, da postane tukaj uspešna, če bomo neodvisni od fosilnih goriv, če bomo sami pripravljali svoja čista goriva. 5G, tudi tukaj smo lahko uspešni. Avtomobilska industrija, tudi tukaj smo lahko uspešni, če bomo neodvisni od motorjev na notranje izgorevanje. Infrastrukturo moramo hitro izboljšati. Tudi na področju železnic nas čaka veliko dela. Če bomo delo opravili dobro, bo to dobro tudi za našo industrijo. In prepričan sem, da lahko to dosežemo. Tudi ker sem prepričan, da ni alternative. Tisti, ki bo najhitrejši, bo seveda tudi prvi že v uspehe. Vse študije kažejo, da Evropa bolje raste, če bomo hitro opravili ta prehod. Hvala. Hvala zelo ste optimistični, upam, da nam bo uspelo. In povem vam lahko, da sem veliko slišala o regulativi, zdaj o tej razpravi. Vlagati moramo v novo tehnologijo in potrebujemo denar za raziskave in inovacije, ampak o tem še niste dovolj govorili. Še eno vprašanje, tudi o tem ste govorili, samo 9 odstotkov izpustov na globalni ravni prihaja iz EU v ZDA so izstopili iz pariškega sporozuma, ne glede na to, da so eden največjih onesnaževalcev. Na kitajskem se veliko vlaga v obnovljive vire energije, ampak kitajci milijarde porabljajo za to, da gradijo tudi termoelektrarne. Moje vprašanje je, kaj boste storili za to, da bi na mednarodni ravni poskrbeli, da bodo tudi veliki onesnaževalci prevzeli svoj del odgovornosti? Hvala. No, kakor sem rekel, mislim, da bi z Kitajci lahko dosegli dogovor, tudi oni želijo iti v to smer. Pri ZDA obstajajo velike razlike med zvezdno ravnjo in ravnjo zvezdnih držav in mest. Tam imamo veliko zaveznikov, ki že vedo, v katero smer moramo iti. Vendar čisto pošteno moram povedati, da sem pred nekaj tedni tudi v New Yorku opazil, da je med velikimi industrijskimi državami premalo takšnih držav, ki so pripravljene na korake, kot smo jih pripravljeni sprejeti mi. Na mednarodni ravni moramo še veliko dela opraviti, zato da bomo druge prepričali, da nam sledijo. Ampak, kakor sem dejal, alternative ni. Če bomo zavlačevali, potem nam ne bo uspelo. Doseči rezultatov, ki si jih želimo. Ne bomo preprečili, da bi se temperature dvignile za stopinjo in pol ali manj. Mislim, da nas čaka velika naloga v prihodnih mesecih in letih. Druge mednarodne partnerje moramo prepričati, v svoj prav. Glede Kitajcev sem prepričan, pri ZDA nas čaka še nekaj dela, ampak res je, naloga bo velika. Okay, again, Hvala lepa, vas opozarjam, gospod predsednik, da se držite časa, ki ga imate na voljo. Zdaj pa imamo na vrsti vprašanje, ki ga postavlja Jan Kujtema. Hvala lepa. Veliko smo se pogovarjali o zakonodaji na proračunu, predgovornik je omenil tudi inovacije. Na to bi se osredotočil. Pomembno je imeti nove zamisli. Moramo pač najti neke rešitve za naše podnebne cilje in s čim se soočamo v praksi. Ponavadi z staro zakonodajo, ki je stara 20-30 let in kjer eh, prihaja tudi do eh, protislovi. Eh, na ravni Evropske unije bi potrebovali več marže za to, da preizkušamo z novimi idejami in inovacijami. Kako bo se zagotovili, da okolje za inovacije bo okrepljeno, predvsem za zagonska podjetja in MSP-je? Morda gledate kot na tabuje, ko gre za določene inovacije, naprimer, ko gre za jedrsko tehnologijo. Ne, absolutno nikakršnih tabujev nimam pri tem. Tudi potrebujemo trdne znanstvene ugotovitve za vsem tem. In eh, jedrska energija je področje, kjer je potrebno uložiti ogromna sredstva v varnost. E, to velja tudi na evropski ravni in torej mislim, da ne prihaja do dihotomije med inovacijami in pa podnebno zakonodaja na drugi strani. Poglejmo, kaj se dogaja naprimer na področju avtomobilske industrije. Mislim, da smo tam na vse mogoče načine spodbudili inovacije na področju področju avtomobilske industrije in smo pospešili tudi določene spremembe, ki bi se morali dogoditi že dolgo tega. Torej, zakonodaja lahko celo spodbuja inovacije. Čeprav sicer soglašam z vami, glede tega, da tako kot smo storili v preteklosti, moramo zagotoviti dovolj široke možnosti za to, da spodbudimo pravilne inovacije zato da potiskamo v pravo smer. In kot nizozemec moram reči, da je to vse zelo pozitivno tudi za našo državo. Obnovljivi viri so omogočili fantastične e, načrte. Ko govorimo o obnovljivih virih, moramo pomisliti o različnih projektih o, naprimer, o možnosti uporabe sončne energije, lahko ustvarjamo tudi vodik iz sončne e, energije neposredno, ne, bi, ne, da, ne da bi šli preko uporabe vode. In torej, to, rad bi razumel, kaj vse to lahko prinese. Moj namen je to, da sežemo dlje, da se postavimo v stik z javnostjo, da spodbudimo stike, kajti na tak način bomo dosegli veliko več. Uh, ni pomembno, odkot to prihaja, obnovljivi viri je nekaj, pri čemer ne moramo seliti proizvodno, je nekaj, kar mora ostati na lokalni ravni. To velja recimo za panele, ki jih damo na strehe ali za druge vrste rešitev, obnovljivih rešitev. Mislim, da je zelo pomembno, da pridobimo podporo eh, javnosti, zato da razumejo, da ne bomo ulagali v stvari, ki se bodo lahko izkazale kot za trošenje časa v prihodnje. Moramo delati v korist zagonskih podjetij in MSP-jev, zato da ulagajo v zelene zamisli, na primer tudi na področju kmetijstva. Eh, prišlo je do poročila, ki je bilo objavljeno na nizozemskem pred nedavnim o eh, pač obsegu sredstev, ki jih je treba tja uložiti. Veliko eh, kmetov želijo eh, se eh, preusmeriti v biološko kmetijstvo, ampak to predpostavlja določen strošek. strošek. Torej, kako bomo poskrbeli za to, da bodo ti izdelki konkurenčni na trgu? Kot sem že prej povedal, gospe Meginez. V zvezi eh, s tem mislim, da uh, uh, obstaja velik potencial, ki smo ga že začeli izkoriščati, uh, ampak uh, moramo najprej vedeti, da kmetje so pametni ljudje, da morajo imeti več priložnosti. Uh, ponekod uh, pa uh, tudi v Združenem kraljestvu so že zelo razočarani. Uh, in torej moramo biti prisotni na nacionalni ravni in prevzeti odgovornost in jim pokazati, da lahko napredujemo. To velja, naprimer, ko gre tudi za gnojila, to velja tudi za krmo, velja za zmanjševanje tudi izpustov pri teh proizvodnjah, naprimer, ko gre za določene kulture. Če si ogledamo tudi ekstenzivno kmetovanje v primerjavi z intenzivnim kmetovanjem. Uh, To bo postajalo veliko bolj očitno v naslednjih letih in to mora biti del tega pristopa od kmetije do eh, vilic, zato da ustvarjamo nove možnosti za podjetje in komisija dela ravno na tem. Hvala lepa za nepovezane poslance, zdaj Eleonora Evi. Hvala. Eh, Hvala, dober večer, gospod podpredsednik. Naj se vrnem na neprijetno vprašanje podpora za fosilna goriva. O tem smo že spregovorili, ampak se želim vrniti k tem, kar še obstajajo na ravni Evropske unije. 55 milijard je namenjenih fosilnim gorivom vsako leto. Zavedam se, da dober del odgovornosti je na plečih držav članic in zavedam se, da določeni načrti kot načrt klima eh, so eh, nekoliko nejasni glede strategij, ki jih eh, želijo države članici izvajati, zato da bi čim prej odpravili te podpore. K sreči obstajajo določene izjeme in k sreči lahko rečem, da Italija se uvršča med te izjeme vendar je treba še veliko storiti. Sprašujem vas, kaj nameravate storiti konkretno eh, napram državam članicam v zvezi s tem, zato da pospešite to odpravo, ki je tako nujna. In potem še eno vprašanje. Eh, ob predpostavki, da obstajajo velike razlike med državami članicami, nekatere so sposobne veliko vložiti brez velikih eh, žrtev v primerjavi z drugimi državami, ali ne mislite, da bi morali vsi imeti možnost, da več vlagajo v boljših pogojih za to, da se spopadajo z nujnimi izzivi na socialnem in okoljskem področju. Ne mislite, da je treba spremeniti proračunsko zakonodajo in izključiti te e, vlaganje v, e, v boj proti podnebnim spremembam za to, da to črt, tako da to črtamo iz pakta o stabilnosti in rasti ali ne mislite torej, da moramo spremeniti tudi to zakonodajo? Hvala. Torej, rekel bi, da če želimo, da eh, so vsi sposobni eh, doseči eh, oglično neutralnost, kako temu pravite po italijansko. Torej, do leta 2050 potem bi morale vse države članice imeti načrt, kako se dokopati do tega rezultata. Če bodo imeli a, to, a, a, ta načrt, potem bodo morali obrazložiti, kaj bojo storili tudi s tako imenovano klasično a, tehnologijo in energijo. Torej, tamle jih bo treba pozoriti, naj ne gredo v oblike vlaganja, ki gredo v obratnost smer. To bi bil instrument za dialog eh, z državami članicami o načrtih, ki želijo izvajati. Torej, eh, začenši s tem ciljem eh, neutralnosti, podnebne neutralnosti do leta 2050. V zvezi z drugim delom vašega vprašanja, ki, kar mi je ušlo, Ja, eh, proračunska, sprememba proračunske zakonodaje. Morda mi je všel ta del a, v vašega vprašanja, ker sem nizozemec. Ja, v zvezi s tem a, je Valdis Dombrovski že dal določene namige in nakazal določene smeri. Ko govorimo o gospodarskem razvoju držav članic, moramo tudi upoštevati vse to, kar nam lahko pomaga, da ustvarimo trajnostno družbo. Vse to bi torej spadalo na področje analize gospodarskega, ni, eh, gospodarskega stanja v neki državi članici, ampak seveda pri tem ne predlagam, da bi se izognili določenim naložbam kar tako da bi jih, da bi jih torej e, izločili iz davčne politike oziroma proračunske politike, kar, taro, kar tako brez poglobljenih analiz. V redu, hvala lepa za odgovor. Pa še e, nekaj drugega, drugo področje. Tukaj gre za temo, ki ste se je že dotaknili, torej strategija od kmetije do vilic. Vedno več znanstvenih dokazov imamo, ki eh, dokazujo, da intenzivno kmetijstvo, predvsem industrijska živinoreja, intenzivna živinoreja eh, pomeni ogromen pritisk za bioraznovrstnost, ampak tudi za izpuste eh, toploglednih plinov. E, torej, če se spet e, osredotočimo na finančno plat, ali boste poskrbeli za to, da se ne uporablja e, javni denar za podpiranje intenzivne živinoreje in da to raje uporabljamo za spodbujanje manjše porabe živilskih proizvodov, ampak predvsem boljše porabo kakovostnih izdelkov in več sadja in zelenjave. Ja, to je vprašanje, to je zahteva, ki, na katero pozarjajo tudi sami kmetje. To ni stvar, ki bi jo Evropska unija usiljevala njim. Uh, mislim, da moramo gledati na skupno kmetijsko politiko ravno z te perspektive, kako zagotoviti uh, prihodnost evropskim kmetom na podlagi uh, prehranjevanja, ki naj temelji na uh, pravičnih načeljih, na podlagi torej tudi načela. Uh, odpravljanja onesnaževanja. To eh, bo zelo pomembno, to je že del reforma Junkerjeve komisije, ampak to bo tudi del strategije od kmetije do vilic. Za skupino SND Simona Bonafé. Eh, Gospod podpredsednik, naj se povrnem k točki, ki je bila že predmet obravnave, ampak za katero mislim, da je središčnega pomena. Torej, to je povezovanje, eh, eh, doseganje ciljev eh, za eh, evropski ko podnebno, podnebni dogovor in uh, financiranje. Če želimo doseči ta podnebni dogovor, potem moramo delovati um, horizontalno, um, torej od prevoza do mobilnosti z eh, trajnostnimi uh, infrastrukturami, uh, moramo vplivati na industrijo, zato da bomo sredstva sredstva, vir uporabljali bolj učinkovito. Ampak eh, moramo vplivati tudi na eh, podporo delavcem, ki eh, so zaposleni v visoko nesnaževalnih sektorjih in ki bodo izgubili svoje delo. In torej moramo namenjati sredstva tudi za prekvalifikacijo. Torej vse to tirje velike naložbe, veliko sredstev. Samo za pariški sporazum je bilo ocenjeno, da bi potrebovali od 180 do 200 milijard Eh, evrov letno. Vi ste že eh, omenjali zasebne, zasebne naložbe, vzvode, ampak seveda eh, se zavedate, da potrebujemo tudi veliko javnih sredstev na nacionalni in evropski ravni. Moje vprašanje je enostavno. Kako razmišljate o tem, kako, da bi zagotovili, da zadosten delež evropskega proračuna bo lahko dejansko financiral um, pogodbe? torej zeleno pogodbo, zeleno, zelen, podnebni dogovor. Ko govorim o Pravični, eh, o pravičnem skladu, govorim tudi o pravičnem mehanizmu, kajti se moramo zavedati, da vse, kar počenjamo, gre v isto smer. Tukaj govorim čisto o vseh skladih, s katerimi razpolagamo in tukaj mislim konkretno tudi na sofinanciranje strani držav članic. Glede tega mislim, da je treba še veliko. Uh, storiti, ker kot veste, skladi eh, ponavadi eh, delujejo vedno eh, po določenih logikah. Naprimer, eh, pri nekaterih skladih je že dogovorjeno, da je treba 25 odstotkov vseh sredstev nameniti temu ali onemu. V nekaterih primerjih pa bi bilo potrebno, da namenimo 100 eh, odstotna sredstva v določenem skladu za eh, določene potrebe in za reševanje določenih težav. V tem trenutku pa tega še ne moramo zagotoviti, zato imate prav. Samo za pariški sporazum že potrebujemo 200 milijard letno če se želimo, če sp niti sploh ne upoštevamo tudi kakovosti uh, zraka in tako dalje, ampak če to uh, vzamemo poštev, potem bomo potrebovali še dodatna sredstva. Moramo biti stvarni. Uh, skupni letni proračun ne bo uh, veliko. Uh, večji od tega, kar je zahtevala komisija oziroma Evropski parlament. Težko bo prepričati že eh, eh, torej države članice glede tega obsega proračuna. In zato moramo ta sredstva preusmeriti pametno, zato da eh, dosežemo neko večjo usklajenost vseh a, naših aktivnosti. Zahvaljujem se vam za vaš odgovor, ampak naj se povrnem še k zasebnim eh, oblikam financiranja. Potrebno bo razpolagati z jasnim in stabilnim zakonodajnim okvirom, zato da ugotovimo, Eh, kaj so lahko trajnostna naložbe na evropski ravni. Ampak eh, te pristojnosti delite tudi z eh, podpredsednikom Dobrovskim in z komisarjem Gentilonem. Kako boste sodelovali z njima za to, da zagotovite, da poskrbite, da boste imeli ustrezna finančna sredstva za podnebni dogovor tudi na evropski in nacionalni ravni? Ampak še nekaj. Katera bo eh, vloga, ki naj jo odigrava Evropska investicijska banka kot Evropska podnebna banka v zvezi s tem, predvsem kar zadeva naslednje razprave glede eh, naložb eh, na področju fosilnih goriv? Jaz sem pozorno prebiral to, kar je eh, povedal eh, Paolo Gentiloni pred vami in kar je povedal tudi Valdis Dombrovski. Eh, Dombrovski. Njihove izjave gredo v isto smer, zato soglašamo kot tega in delamo z roko v roki. In um, torej zato uh, sem tako navdušen tudi nad možnostmi, ki se odpirajo pred nami, ker ugotavljam, da gremo vsi trije v isto smer in bi želel dokazati parlamentu, da je to izvedljivo. V zvezi z drugim vprašanjem pa naj povem, da sem se že pogovarjal s predsednikom Evropske investicijske banke in tudi on je zelo zauzet uh, in želi hoditi v to smer in torej banka po uspehih Junkarjevega načrta je zdaj pripravljena uh, jasno in natančno povedati, povedati, kaj želi storiti z eh, izvedljivimi naložbami, ki naj gredo v to smer, tudi zato, da pomagamo državam članicam, da se znebijo tistih eh, oblik energije, ki nimajo prihodnosti. Tudi glede tega sem dokaj optimističen. Mislim, da bi lahko oblikovali konkreten načrt eh, v sodelovanju z banko in dokazali, da lahko uh, začnemo resničevati te naložbe že letos ali morda v začetku naslednjega leta, ampak v kratkem obdobju. Sorry, for EPP, Jens Gizeka. Jens Gizike, ELS. Pozdravljen, gospod Timerman, lepo, da ste tukaj. Natančno sem prebral vašo poslanico in poslušam vaše odgovore že dve uri. Moram pa povedati, da me niste prepričali. Imate pa še nekaj časa. Sklad za pravičen prehod. O tem želim govoriti pri državah članicah je tako, da so države članice zaenkrat pripravljene plačati samo en odstotek. Zanima me, kako boste države v svetu prepričali, da sodelujejo. Jaz sem v odboru Tran in uh, vidim, da govorite o dodatnih bremenih za ladje in letala. Pojavlja se vprašanje refinanciranja. Mi želimo okrepiti možnost financiranja. In eh, pri teh sektorjih se mi zdi zelo pomembno, da obdržimo možnost inovacij v teh sektorjih, torej eh, promet in letalstvo. No, kaj se dogaja z denarjem, o tem je treba govoriti z državami članicami, tudi kar zadeva uh, evropski proračun, o tem odločajo države članice. Meni se zdi logično, da se denar porabi za to, da bolje izvedemo prehod. Ne razumem pa, da se delamo, kot da so ladje in letala že tako obremenjeni, da moramo biti pazljivi. Kako lahko ljudem razložimo, da ko vozimo avto, je treba plačati davek. Ko se peljemo z vlakom, je prav tako treba plačati davek za kerozin, pa ni treba plačati davka. Se to tega ne moremo razložiti v današnjih dneh. Mislim, da moramo poskusiti biti nekoliko bolj pošteni pri davkih. To bo služilo vsej družbi. Slišali ste, da sem na začetku dejal, da ne gre za to, da bi ljudje opustili avtomobile. Želim si, da bi imeli avtomobile, ki ne bodo več onesnaževali okolja. To moramo doseči kot evropejci v naslednjih letih. Tudi pri ladjah. A ste videli, kako ladje onesnažujejo okolje? Upam, da bo to šlo preko mednarodne pomorske organizacije, ampak če ne bo šlo, moramo nekaj storiti. Kaj se zgodi v Hamburgu, ko pride ladja? Poglejte si, kako to onesnažuje v pristaniščih. Poskrbeti moramo, da se to več ne bo dogajalo. No, strinjam se, v Amsterdamu in v Hamburgu je enako inovacije moramo zagotoviti. To je kot neka vrste sestavljanka. Na začetku ste na vprašanje Ester de Lange odgovorili, da želite sodelovati z gospod Vestager, ampak z vidika prometa se zdi, da ste dejali, da boste ukrepali kar sami. V Romuniji iščejo komisarja ali komisarko za promet. E, mene pa zanima, ali ste timski igralec ali boste za vse poskrbeli sami. No ja, jaz mislim, da sem v zadnjih letih pokazal, da sem timski igralec. Morda je treba opozoriti vas, da je vse to, kar sem omenil danes, omenila že gospa von der Leyen v svojem govoru. Saj niste pozabili na to, ne? Ne, niste pozabili, no, to je že lepo in prav. Ampak v zadnjih petih letih sem vedno tesno sodeloval s kolegicami in kolegi. In povedal sem že tudi danes, da noben ne bo uspel sam. Ukrepati moramo skupaj. In v ekipi Ursula von der Leyen bomo morali sodelovati vsi. Potrebujem različne komisarje na različnih področjih in poskrbeti moramo, da bomo vsi vlekli v isto smer. To velja za promet, za kmetijstvo, za energijo, za vse, za okolje. Posod mora potekati ustrezna eh, koordinacija. To bo moja naloga. In seveda To bom počel s kolegi, tako kot sem delal v preteklih petih letih. Hvala, Gue. Anja Hazekamp, izvolite, gospod Timmermans. Vi ste komisar za podnebje in poskrbeti boste morali, da bo Evropska unija podnebno neutralna. Kaj pa vzreja živali. Pri vzreji živali se pridela več izpustov kot pri letalih, avtomobilih in ladjah skupaj. Ne moramo rešiti tega vprašanja, če ne bomo rešili vprašanja um, živinoreje. Ampak za enkrat zagotavljamo subvencije v višini več milijard za živinorejo. To pomeni, da več živali trpi, da je več izpustov, pa tudi več je krčenja gozdov. Moje vprašanje je torej naslednje. Kako boste zmanjšali proizvodnjo in porabo mesa? Boste zagotovili veliko denarja za ekološko pridelavo? Zanima me, ali je v vaši politiki kaj možnosti tudi zato, da bi upoštevali dobrobit živali v preteklih petih letih sem opazila, da se včasih pozabi na živali. Zanima me, kaj boste storili v prihodnih petih letih. Zanima me, o katerih pravilih govorite, proti katerim pravilom sem bil, ki bi lahko izboljšala dobrobit živali. O tem lahko še z veseljem govorimo. Ampak intenzivno kmetijstvo je del problema, mislim, da to tudi kmetije sami vedo. Kmetijstvo in živinoreja morata biti del rešitve. To drži. Edina možnost ne more biti, da preprosto odpravimo živino rejo. Razmislimo lahko tudi o svoji dieti, seveda in o potrošnji, to je dobro, ampak mislim, da se moramo zavedati bremena na okolje. Vendar kmetijstvo mora biti pripravljeno na spremembe in prilagoditve, naprimer inovacije na področju krme. Želimo si, da bi bilo kmetijstvo bolj ekstenzivno. To bi lahko združili z drugimi oblikami kmetijstva, zato da poskrbimo, da se zmanjša pritisk na okolje. Vse to je zelo koristno. To bi lahko vključili v kmetijsko politiko. Gospod Hogan je v preteklih petih, petih letih storil zelo veliko na tem področju in na lastne oči sem se lahko prepričal, da zdaj dobrobiti živali namenjamo več pozornosti. Kmetijski sektor se je spremenil, kmetije so se spremenile in kmetije želijo biti v to vključeni. Jaz sem morda manj pesimističen kot vi in želim si, da bi Evropska unija prispevala k temu, kar se pogosto obravnava kot problem, torej intenzivno kmetijstvo. Želim si, da bi imeli živino rejo, ki bi prispevala k izboljšanju okolja v Evropi in to bi lahko prispevalo tudi k temu, da bomo pridelali dovolj hrane, ki je še vedno nujno potrebna v Evropi in eh, ne smemo se prepustiti samo globalnim trgom, seveda. Biti moramo samostojni. Hvala, malce sem razočarana nad vašim odgovorom, kaj ti težko je rešiti okolje dobrobit živali in varno oskrbo s hrano, ne da bi zagotovili za to ustrezna finančna sredstva. Ne moremo dopustiti, da se krčijo gozdovi za to, da imamo mi poceni hrano. Potem pa še vlaganje v jedrsko energijo. Dobro, imam specifično vprašanje. Dejali ste, da bi morali morda razmišljati bolj ekstenzivno. In uh, zanima me, naslednje. Brusel ne plačuje samo za proizvodnjo mesa, ampak tudi za to, da se meso promovira. Kako čudovita govedina je slogan Evropske unije v Hongkongu. Zanima me, ali ste pripravljeni preklicali, preklicati te subvencije ali ne. Čisto odkrito ne. Moj namen je poskrbeti, da bo politika oblikovana tako, da bo živinoreja potekala tako, da bo bolj okolju prijazna. Pripravljen sem delati na tem, da bi dobrobiti živali namenili več pozornosti, lahko izboljšamo različne vidike, naprimer prevoz živali ali živinorejo samo to lahko storimo in evropske oblasti bi morale ukrepati na tem področju. To moramo prav gotovo storiti. Pa še en komentar. Ne moramo kar ustaviti vseh subvencij naenkrat. Lahko spremenimo subvencije in tudi reforma kmetijstva je del pristopa, ampak ne moramo kar ustaviti subvencij. Si lahko predstavljate, kakšno gospodarsko uničenje bi to pomenilo za zelo veliko ljudi. Tudi to moramo upoštevati na evropski ravni. In to velja tudi za ljudi, kot sem jaz, ki si želimo, da bi družba bila bolj progresivna. Ampak pomislite na tiste, ki so v bolj ogroženem položaju. Hvala, socialisti, seb dance. Hvala. Še eno vprašanje odzade. Dokument komisije o trajnostnih razvojnih ciljih. Po mojem mnenju bi samo scenarij ena zagotovil rezultate, ki si jih želimo doseči. Kaj lahko storimo mi, da bi države članice izpolnile svoje razvojne cilje? bomo imeli kakšno obvezujoče izpolnjevanje ciljev na evropski ravni? Kako bi vse skupaj delovalo? Omenili ste konferenco o biotski raznovrstnosti na kitajskem. Gre za konferenco SDG15. Zanima me, kako bi to bilo videti na evropski ravni. Hvala. Zanimivo je videti, kako hitro se je spremenilo razmišljanje o razvojnih eh, ciljih ali ciljih trajnostnega razvoja. Vem, kako smo razmišljali pri komisiji o teh treh scenarijih. Ampak zdaj se mi zdi, da vsi govorijo samo o prvem scenariju in to mi je všeč. Čisto konkretno o vašem vprašanju. Mislim, da so države članice res zavezane tem ciljem trajnostnega razvoja. Zdaj pa mora komisija zastaviti vprašanje, kaj to konkretno pomeni, kaj boste konkretno storili za izpolnjevanje teh 17 ciljev in kakšni so konkretni ukrepi. Če želimo biti uspešni na naslednjih konferencah, to je lahko v Čilu, v Glasgowu ali pa na Kitajskem oktobra letos, če želimo biti uspešni, moramo začeti delovati bolj konkretno. Znanstvenike sem vprašal o tem in tudi pred dvema tednoma v New Yorku, namreč kako lahko to kvantificiramo. Pri izpustih je to preprosto, ampak eh, pri biotski raznovrstnosti je to znanstveno bolj zapleteno. Jaz pa si želim, da bi znanstveniki sodelovali z nami, zato da poskrbimo, da lahko imamo mejnike, okrog katerih bi potem osnovali svojo politiko. In to moramo storiti še pred Pekingom. Hvala, hvala. Lepo, da ste to povedali, kaj ti mislim, da. Zaenkrat ne izpolnjujemo ciljev na področju biotske raznovrstnosti, ker nimamo otipljivega cilja. Kar zadeva domačo agendo, me zanima naslednje. GD za podnebje bi po mojem mnenju moral imeti več besede v prvem stebru SKP. A bi to bil smiseln način za nadaljevanje dela? Ne vemo sicer, kakšen bo naš glavni cilj tukaj, ampak eh, potrebujemo pa cilje na področju biotske raznovrstnosti. Ta mislim, da bi to bilo smiselno, če bi kot komisija govorili o porazdelitvi med prvim in drugim stebrom. Poglejmo si razlike v številkah. Če si želimo, da bo evropsko kmetijstvo šlo v pravo smer, potem bi morali poskrbeti, da bo drugi stebr imel več manevrskega prostora. Lepo bi bilo, če bi govorili o tem, kako bi se oba stebra lahko dopolnjevala. Če ne, bi lahko govorili o tem, kako kmetijskemu sektorju pomagati, da izvede strukturne spremembe za to, da okrepimo tudi drugi stebr. Hvala. Mihajl Blos, zeleni. Hvala. Gospod Timmermans, dejali ste, da želite več raziskav. Ampak raziskave so že na voljo, poročilo IPCC za cilj 1,5 stopenje. Jasen je uh, cilj in sicer pravijo, da moramo ukrepati takoj. Prav tako so predstavili proračun za CO2. Izračuni kažejo, da imamo približno 8 let časa. Čez 8 let to ne bo več mogoče. Zanima me, ali boste sledili znanosti, boste v podnebno zakonodajo vključili pristop za podnebni proračun. Niste pa ponoma jasni v zvezi s tem, kaj je v tej zakonodaji, ampak zanima me, kdaj bodo začeli veljati ukrepi, ki jih predlagate. Ljudje na ulici, ki protestirajo, želijo to vedeti, kdaj bomo ukrepali. In drugič, govorili ste o protislovnih politikah, ki jih želite odpraviti. To me veseli. Zdaj imate veliko pristojnosti, vaš portfelj je zelo obsežen, vi ste timski igralec, ampak eh, vi ste tudi pomembno gonilo. Zanima me, ali bomo popolnoma odpravili palmovo olje in sojo, naprimer, zato da ne bomo prispevali več k krčenju gozdov? Ali boste podali zakonodajni predlog za to, da bi obdavčili kerozim in gorivo za ladje? In zanima me, ali boste začeli s postopki zaradi kršitve proti državam, ki ne bodo odpravile subvencij na fosilna goriva? Hvala. Mislim, da so cilji dobri, oziroma da so cilji dobri instrumenti. Vi ste o tem že govorili z mano, zato sem prosil za nasvete v zvezi s tem. V Evropski uniji lahko dosežemo to, kar želimo doseči s pomočjo ciljev. Če bodo cilji bolj specifični in na kratek rok, potem bo to bolj dosegljivo. Veliko je negotovosti v zvezi z temi cilji, ki se spreminjajo. Mislim, da bo delo težko. Drugi del vašega vprašanja zadeva vprašanje v zvezi s tem, kaj bom odpravil v smislu protislovi. Mislim, da smo že storili korak v pravo smer na področju palmovega olja. Trenutna komisija je sprejela odločitev v zvezi s tem, mislim pa, da bomo morali preučiti še druge vrste blaga, zato da poskrbimo, da odpravimo spodbude za krčenje gozdov. Potrebujemo pa pregledno, zato da bomo dobro zasnovali svoj pristop. Sodelovati pa moramo tudi seveda z izvornimi državami, kajti te države imajo svoje zahteve glede poštene trgovine in zahtev od Evropske unije. Določeni premiki so spodbudni, pomagati jim moramo, da pri proizvodni ne bodo krčile gozdov. Zato je naša odgovornost tudi globalna. Zakonodaja za to, da bi se izognili krčenju gozdov, je na dolg rok, po moje, neizogibna. Vprašali ste me, kdaj bomo ukrepali? Čim prej. Vem, da družba želi videti ukrepe, ampak nekaj želim izpostaviti. Če bomo ukrepali prehitro in če ne bomo izbrali prave rešitve, bomo potem obžalovali vse. Vsi si želimo, da bi spremembe bile obsežne, potrebujemo ustrezno zakonodajo, ampak na to moramo biti ustrezno pripravljeni. Izvesti je treba tudi presoje učinka, zato bomo potem bolj verodostojni, ko bomo ukrepali. Če me vprašate, kdaj, takoj, ko bo to mogoče. Hvala. To je bil odgovor na vprašanje v zvezi s proračunom CO2. Nemška okoljska agencija je izračunala, da ena tona CO2 predstavlja 180 evrov stroškov za ljudi. Ljudje plačajo za onesnaževanje iz eh, lignita in premoga. Sami ste govorili o novih oblikih obdavčevanja, ampak veste, da je zato v svetu potrebno soglasje. Vi bi lahko dali ceno CO2, tako da bi zagotovili najnižjo ceno oglika pri vsaj 40 evrih v ETS. Vprašal sem vas, kdaj bomo začeli ukrepati. Tudi v skladu za pravični prehod bi lahko ukrepali. Postopno opuščanje premoga, mora prav gotovo biti del tega. Kdaj boste to storili? Mislim, da najnižja cena za oglik ni dobra za misel. Mislim, da gre cena oglika zdaj v pravo smer in prepričan sem, da se bo to nadaljevalo. Drugič, kdaj bo to začelo veljati? No, to je vprašanje za me, ampak tudi za vas ko bo zakonodaja sprejeta v parlamentu in svetu. Jaz vem, da so možnosti za to boljše, če smo dobro pripravljeni in če so dejstva na vaši strani. Zato svarim pred prehitrimi ukrepi. Seveda pa upam, da bomo vsi ambiciozni, zato da bomo zagotovili rezultate, ki si jih državljani želijo. In še zadnje vprašanje. Pogojevanje sredstev iz sklada za pravični prehod z opuščanjem uporabe premoga. No. Poskrbeti moramo, da ne bomo imeli protislovnih ukrepov. In drugič, če želimo evropejce prepričati, da bodo denar davkoplačevalcev dali na mizo za prehod, moramo pokazati, da gre prehod v pravo smer. Zato, da bomo potem manj odvisni od fosilnih goriv in da bodo izpusti manjši nič ni narobe, če to pogojevanje uvedemo v sklade in če poskrbimo, da bo naše gospodarstvo potem prešlo na mm, novo stopnjo razvoja. Hvala. Renew, Andreas Gluck. Gospod podpredsednik, ETS je velik uspeh vsi cilji v sektorjih za ETS so bili doseženi, tisti sektori, ki so zunaj ETS, pa imajo probleme. Zaenkrat govorimo o tem, ali bi razširili ETS ali ne. Certifikatov je vedno manj in to je prednost, ki je ne bi imeli z davkom na CO2. Pa še eno prednost imamo, to ne določa, katero tehnološko rešitev bi morali uporabiti. ETS je odprti pristop za reševanje podnebnega ogrevanja. Če se želimo boriti proti ogrevanju podnebja, potem morata ekologija in ekonomija iti z roko v roki. Podnebje je samo eno, ukrepi pa so potrebni. V EU pa tudi drugo po svetu. Veliko govorimo o davku na oglik na meji, zanima pa me, kaj menite o zamisli, da bi ETS razširili na tretje države zunaj EU, ki bi želele v tem sodelovati in bi se na ta način izognile davku na oglik na meji. Če se s tem strinjate, me zanima, katere države bi lahko sodelovale. Kanada, Kalifornija ali katerakoli druga. Seveda bomo morali na določeni točki v času izbirati, kako naj poskrbimo za to, da ne bomo kaznovani za izbrane ukrepe. V smislu tega, da pridobimo konkurenčne niže cene iz tistih držav, ki ne uporabljajo takih standardov, ki nimajo takih ukrepov. Potem pa jim bomo morali reči, da če boste dali določeno ceno za oglik in tako dalje, potem ste seveda lahko naši trgovinski partnerji, potem ni treba odpravljati cene zaradi ogličnega odtisa na meji. Če pa teh pravnih ukrepov ne boste izvedli, potem bomo morali poskrbeti za odpravo te razlike zaradi odtisa na meji. Mislim, da s tem ne bomo kršili niti pravil Svetovne trgovinske organizacije to se dopolnjuje. Ali se udeležite dejavnosti znotraj ETS, tako kot mi, ali pa bomo postavili ceno za oglik, na osnovi česar bomo poskrbeli za enake pogoje za vse. Če ne bo, nobenih, če ne bo enakih pogojev za vse, bo treba to popraviti z fiskalnimi ukrepi na meji. No, kar zadovoljen sem z vašimi odgovori. Govorili ste o odprtih tehnoloških rešitvah, prav tako o ogliku. In to je še posebej zanimivo tudi pri skladiščenju energije, pa tudi mobilnosti. Motor na izgorevanje ni nujno slab ali dober, odvisno od tega, katero gorivo uporabljate. Ampak zaenkrat še vedno nimamo strategije za vodik ali boste takšno strategijo oblikovali, kakšna je vaša časovnica in kdaj pričakujete, da bo ta strategija učinkovita v smislu zmanjševanja CO2. Prav gotovo bom oblikoval strategijo za vodik. Evropska unija je lahko vodila na tem področju, še vedno smo lahko v prednosti v razmerju do druge, drugih držav, če bomo to pospešili. Ne pride do nobene energetske izgube, če skladiščimo energijo v obliki vodika. Mislim, da bi morali okrepiti tudi partnerstvo z Afriko, Severno Afriko, tam bi lahko namestili veliko solarne infrastrukture, to energijo bi na to pretvorili v vodik, tam to skladiščili, na to pa bi to prevažali na druge dele sveta. To ni tako težko uporabili, bi enostavno te cevi, ki se zdaj uporabljajo za energijo, transport zemeljskega plina. To so moje sanje za prihodnosti. Ne smemo se slepiti. Če ne bomo upoštevali perspektive za Afriko ali Severno Afriko, mislim, da bomo tudi iz te strani ošibljeni. Vodik mislim, da je velika priložnost za naše gospodarstvo. Ljudje iz jeklarske energije že zdaj pravijo, da bi lahko ustvarili situacijo, ko bo vodik postalo gorivo za konkurenčno jeklarsko industrijo, mislim, da so to res velike priložnosti, ki jih moramo izkoristiti v polni meri. Zdaj pa še zadnje vprašanje. Peter Lize. Hvala, gospod predsednik, hvala, gospod Timmermans. Tako kot nekateri drugi kolegi in kolegice, nisem popolnoma zadovoljen z vašimi vprašanji glede ETS, z vašimi odgovori na vprašanje v povezavi z ETS, kmetijstvom, letalskim sektorom, ampak zahvaljujem se vam za vaše zaveze, da ste pripravljeni sodelovati tudi z Valdisom Dobroskisom na področju industrije. To potrebujemo. Prav tako se strinjam s tem, kar ste povedali o ciljih navedenih v govoru Ursula von der Leyen. Podpiramo teh 50 odstotkov, želimo si celo 55 odstotkov, ampak izpolnjeni morajo biti nekateri predpogoji. Znanost je pomembna, ampak znanost ne upošteva meja. Vaša glavna naloga bo prepričati druge partnere po celem svetu, da storijo več. Veliko je bilo govora tudi o Greti. Greta ni v Evropi. Ne prosim vas zdaj, da odpotujete z jadrnico v Združene države, ampak veliko vašega osebja in tudi vi boste morali delati na tem, da boste prepričali tretje države. Kaj boste storili v to smer, kako boste prepričali tudi vse druge države, da storijo tako kot Evropska unija, da zvišajo svoje ambicije? Tako kot sem že povedal, velik del tega, kar moramo storiti na mednarodni ravni, je to, da prepričamo druge, da grejo po isti poti. Tudi tisti, ki pravijo, da si ne želijo takšnih sprememb ali pa menijo, da tega ne bi smeli narediti tako hitro, kot je to potrebno, ali pa že tako ali tako izvajajo določene industrijske načrte in reforme, tudi glede teh nisem tako pesimističen. Mislim, da nam primankuje predvsem politične volje. Če je to največja ovira, potem bodo politične zaveze, mednarodna pogajanja bistvenega pomena, treba je predstavili tudi zglede, ki dobro delujejo. Če bomo poskrbeli za enake pogoje za vse, lahko okrepimo tudi trgovine, če ne pa bo to imelo tudi negativne posledice za naše odnose. Mislim, da bi vse to lahko delovalo. In pri tem ne pozabimo tega, kar se dogaja v drugih delih sveta. To, kar se dogaja, je šok za vse naše podnebje, to, kar se dogaja s tem čudnim vremenom. Odpravite se na Kitajsko, videli boste, da se bodo ta mesta zadušila, če ne bodo izvedli nekaterih drastičnih ukrepov. Kaj se dogaja z biotsko raznovrstnostjo? To res moramo predelati, moramo razumeti, da bi lahko od šestih milijonov živalskih vrst po svetu milijon teh vrst izginil. Na to se moramo odzvati na globalni ravni. pravi, imate, ko podarite to problematiko. Vi tega sicer ne pravite, ampak drugi pravijo, no, mi predstavljamo le 9 odstotkov misij, drugi morajo ukrepati pred nami. Ne, mislim, da stvari ni mogoče rešiti tako. Če bomo mi dokazali, da lahko stvari spremenimo, da lahko pomagamo industriji, da lahko ustvarimo boljša delovna mesta, potem bo to najbolj prepričljiv argument za to, da prepričamo še druge. In mislim, da moramo veliko vlagati ravno v to. Prav tako se moramo pogovarjati z vsemi akteri ali v industriji ali pa v regionalnih ali zvezdnih vladah v Združenih državah, da začnejo izvajati ukrepe. Prav tako si želim doseči dogovor znotraj naše družbe, kjer se bomo vsi strinjali, da moramo postati del tega. Če se bo to usiljevalo iz Brusla, iz Berlina, iz kjerkoli drugje, to ne bo delovalo. Če pa bodo ljudje postali del te spremembe, mislim, da nam bo uspelo. Prav gotovo pa ne bom mogel nikoli popolnoma ostrešti konzervativcev, ampak to je zame kompliment. Hvala. Najlepša hvala. ELS je pripravljena sodelovati z vami. Omenjali ste tako akterje znotraj Evropske unije kot izven Evropske unije. Mislim, da bomo vse lažje prepričali, če ne bomo govorili le o zakonodaji in predpisih. Niso bili tako jasni glede načela eno not, eno ven. Ali ni dobro zamisel, da bi identificirali tiste predpise, ki ovirajo akterje, ki bi si želeli sicer investirati v okolju prijazno tehnologijo? Mislim, da bi morali torej prepovedati takšna pravila, ki ovirajo ta razvoj. Da, strinjam se s tem, v zadnjih petih letih, ko sem bil zadolžen tudi za posebno enoto za boljšo zakonodajo, delovno skupino, sem postavil vprašanje nacionalnim parlamentom in tudi drugim. Dajte nam seznam, kaj si želite črtati. Vsem postavljam ta izziv. In ta seznam je bil zelo kratek. To je treba povedati. Da, menim, da obstaja veliko prostora za boljšo zakonodajo, za bolj prilagojeno zakonodajo. Menim, da bo tudi za ocenami učinka z regulativnim. Mi kazalniki prišlo do boljše zakonodaje, ampak moramo preučiti veliko obstoječe zakonodaje na številnih različnih področjih in ugotoviti, ali je zakonodaja primerna namenu. En primer, direktiva za energijo ni niti približno tam, kjer bi se jo želeli. To moramo prenoviti. In prav gotovo potrebujemo vsaj priložnost, da si zamislimo tudi obdavčitev kerozina. Ne vidim nobene logike v tem, da ne bi bil ta energetski vir izključen iz področja uporabe obdavčitve. Morda se glede tega ne strinjamo, ampak tudi letalski sektor bo moral k temu prispevati ali za strožnimi predpisi znotraj ETS ali pa za obdavčitvijo. Ne moramo jih kar tako oprostiti tega. Popolnoma se strinjam z načelom boljše zakonodaje, ob enem bi morali črtati odvečno ali zastrelo zakonodajo. Mislim, da se je ta proces že začel. V tem smislu se z vami strinjam. Ampak pomembno vlogo pri tem bodo imeli tudi tisti, ki si želijo poenostavitve ali počrtanja, da enostavno predstavijo to, kaj si želijo spremeniti. Najlepša hvala, zdaj pa imate možnost podati sklepne komentarje. Pet minut. Najlepša hvala, gospod predsednik, pozno je že in verjetno imate boljše načrte, kot da me poslušate še teh zadnjih pet minut. Ampak želel bi končati z naslednjim sporočilom. V zadnjih desetih ali pa petnajstih letih smo se pogosto pogovarjali o tem, zakaj je Evropska unija sploh dobra. In to je včasih vodilo celo v razprave. ki je prepričala večino državljanov ene od države članic, v to, da so glasovali za izstop iz Evropske unije. To je zelo žalostno, ampak to pomeni tudi veliko odgovornost za nas. Moramo ponazoriti našim evropskim državljanom, zakaj je Evropska unija koristna. In če želimo prepričati naše državljane, se moramo sredotočiti na to, da smo zmožni preobraziti našo družbo v vzdržno družbo. Iskreno povedano, verjamem v to, da če si ogledamo analizo, vseh anket postane jasno, da si več kot 90 odstotkov evropskih državljanov želi, da storimo nekaj na področju boja proti podnebnim spremembam in podnebni krizi. To je naša priložnost, da pokažemo, zakaj smo tu, da se izkažemo, če želimo obnoviti zaupanje družbe, če želimo poskrbeti za preobrazbo v vzdržno družbo, lahko postanemo vodilna celina na celem svetu, ki bo popeljala svet v svetlo, trajnostno prihodnost. In mislim, da je to priložnost, ki jo bomo ali izkoristili ali pa zapravili že zdaj. Leto 2050 se vam morda zdi še daleč, ampak če ne bomo v tem mandatu, v naslednjih petih letih, sprejeli ustrezne zakonodaje, potem nam nikoli ne bo uspelo doseči ciljev do leta 2030 ali pa do 2050. To bo enostavno nemogoče. In če tega ne bomo jasno vzpostavili v prvih stotih dnevih nove komisije, potem zakonodaja v nasletih, naslednjih petih letih ne bo pripravljena. V naslednjih stotih, letih, stotih dnevih po 1. novembru se moramo skupaj potruditi za to, da nam to uspe. Glede na to, kaj zahtevajo naši otroci od nas, glede na to, kakšen obup vlada v družbi, kako se zdi, kot da smo na pobeglem vlaku, kot da ne vemo, kam gremo, vse to moramo storiti, vse moramo storiti v svojih močeh, zato da bomo lahko za to poskrbeli na ravni Evropske unije. In če bomo to storili v Evropi, bo to imelo posledice tudi za preostanek sveta. Resnično verjamem, da je usoda v vaših rokah. Naletel sem. Na citat v knjigi Gathering Storm avtor je Winston Churchill, govoril je o mirovnem procesu. In našel je tudi pesem o pobeglem vlaku, ki je ušel v nadzoru. Pesem je taka. Vlak vozi z veliko hitrostjo in strojvodja vlaka je zaspal v noči, odmevajo signali, pa jih nihče ne sliši. No, do tega ne smemo nikoli priti, moramo dokazati, da imamo voznika, da imamo strojevodjo na evropski ravni, ki ve, kam moramo iti in obenem riše zemljevid ki nam kaže pot naprej. To je naša naloga in potrudil se bom po najboljših močeh za to, da bom to nalogo poenostavil. Če bomo to storili skupaj, mislim, da lahko zarišemo prihodnost, na katero bodo ponosni naši otroci. Hvala.